das Quorum ist erreicht. Gospe in gospodje, dosegli smo kvorum. Tudi gospa Kanbah je tukaj. Rada bi vam zaželela srečno novo leto. Upam, da ste se vrnili zdravi, malce bo zdravi, kot sem sama, ker sem prehlajena. V Nemčiji je bilo ogromno snega, morali smo ga odstraniti, na kar nismo več navajeni sedaj jim gremo na sprejetje dnevnega reda, nobenih sprememb nismo prejeli, tako da lahko eh, dnevni red eh, sprejmemo. In imamo na voljo tudi tolmačenje po nam jezikovnem režimu. In eh, zasedanje se prenaša v živo. Sedaj gremo na tretjo točko na njenem redu. Danes se verjetno nismo vsi zaradi bremenskih razmer, vendar pa ne moremo čakati zaradi dnevnega reda. Sedaj gremo na glasovanje o mnenju o izvajanju nadzora Evropskega parlamenta na komisijo. Gospod Židovski je poročevalec. Če ste za, lahko začnemo z glasovanjem. Predlog smembe 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog smembe številka 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog smembe številka 5, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. 8, kdo je za, proti, vzdržani lahko še enkrat dvignete roke, kdo je za, prej raznešilka 8, da proti vzdržani sprejeto 9, kdo je za, proti vzdržani sprejeto 10, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno 11, kdo je za, proti vzdržani. Lahko preverimo, prej raznešilka številka 11. Man müsste zwar davon ausgehen, Nummer 11 menili bi, da bi bilo lažje, če nas je manj. Zavrnjeno, hvala. 12 je za, proti vzdržani, sprejeto 13 je za, proti vzdržani, zavrnjeno 14 je za, proti vzdržani, zavrnjeno. Samo trenutek 14, lahko še enkrat dvignete roke, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto 15 je za, proti vzdržani, zavrnjeno 16 je za proti, zdržani, zavrnjeno, 17 je za, proti, zdržani, zavrnjeno, 18 je za, proti, zdržani, zavrnjeno, številka 1, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto, 2, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. S tem gremo na končno glasovanje, glasujemo elektronsko, izvolite. Konec glasovanja. Mnenje je sprejeto z osmimi glasovi za. Če vam ne deluje naprava, pojdite na drugo. Sedaj gremo na četrto točko na njem redu. Gre za skupno izjavo o nadzoru decentraliziranih agencij. Poročevalec je gospod De Jong. Želi poročevalec besedo? Ne. Potem gremo kar na glasovanje. Predlog sem številka ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sem številka dve, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sem številka tri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sem številka pet, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Šesto je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto proti, zdržani, zavrnjeno. Sedaj gremo na pojmensko glasovanje. Izvolite. Konec glasovanja. Osem glasov za, dva sta se vzdržala, mnenje je sprejeto, najlepša hvala. S tem smo zaključili glasovanje. In gremo na peto točko na dnevnem redu, gre za. Kdo tukaj zastopa pripravljalko mnenja? Uh, veste, kje je gospod Celer? Gospa Šmit je sporočila, da je zadržana v, v Avstriji zaradi vremenskih razmer in da naj bi jo zastopal gospod Celer. Sluje smo slišali, da so danes zjutraj stavkali v Berlinu, ne vem, ali naj počakamo na pripravljako mnenja, zastopenka. Aha, gospod Salafranka, gospa predsedujoča, rad bi samo pojasnil, da sem eh, se zmotil pri prejšnjem glasovanju in da bi želel glasovati za eh, zadnje mnenje v zvezi s skupno izjavo o agencijah. Prosim, da to zapišete v zapisnik. V redu, to pa bomo tudi storili. Eh, zastopnik pripravljake mnenje naj bi prišel čez eno minuto. Očitno še nismo pripravljeni na delo. Aha, prihaja torej. sonce gane plac, ne vem, da bo plac res. Usedete se lahko kamorkoli želite, kjer je pač prosto. Ja, mislim, da imam tage. Torej, smo pri peti točki dnevnega reda. Gre za mnenje o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike. Izvolite beseda je vaša, torej pripravljalc mnenja oziroma zastopnik. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi vsem rad zaželel srečno in zdravo novo leto. V Berlinu letališču je potekala stavka, zaradi tega nisem um, mogel priti točno, kar obžalujem kolegica Klaudija Šmit pa je zadržana in je obtičala v Avstriji, zato eh, bom tukaj prebral njeno mnenje. Gre torej za financiranje upravne spremlje skupne kmetijske politike za obdobje po letu 2020. Gre za predlog eh, eh, uredbe. Komisija je pripravila svežen predlogov v treh besedilih. Ta predlog oziroma snutek mnenja pa se osredotoča predvsem na upravljanje, nadzor in financiranje skupne kmetijske politike po letu 2020. Predlog komisije je sestavljen eh, štirih členov in eh, želi dati več pristojnosti nacionalnim organom za upravljanje in za nadzor kot tudi za spremljanje. Predlog komisije pozdravlja gospa pripravljalka mnenja, vendar pa ne gre za korenito spremembo nadzor se osredotoča bolj na smotrnost, kar je pozitivno in predstavlja korak v pravo smer. Imam pa nekaj pomislekov glede odgovornosti in nadzora, kaj ti komisija želi prenesti več odgovornosti na nacionalne odgo organe. Večkrat smo že ugotovili, da se bomo osredotočili pri nadzoru na smotrnost, ne pa na to, da so ukrepi v skladu z zakonodajo. Komisija ne sme popustiti pri, svoj, pri svoji odgovornosti glede nadzora. Dogodki na Slovaškem so pokazali, da to ni prav in da moramo biti pozorni. Vložili smo 15 predlogov sprememb, s čimer bi komisiji dali več pristojnosti in odgovornosti. Če bo komisija ohranila svoj predlog, bo to pomenilo, da komisija ne bo več dobila nobenih statistik za upravljanje nadzora. Imamo nekaj obrazložitev in želimo spremljati predvsem, ko gre za posamezna plačila. Komisija ne bo več torej številčno um, dobivala dokaze, na številčne dokaze glede, koliko je bilo splačenega komu. Komisija mora torej dobiti več odgovornosti, kaj ti odgovorna je za izvrševanje proračuna. Torej, predloge sprememb lahko vložite do četrtka ob 12., 28. in 29. januarja bomo glasovali. Glasovanje v odboru za kmetijstvo še ni natančno določeno z datuma, vendar pa menimo, da bo to februarja. Gospa Kadenbaum, izvolite. Najlepša hvala. Sama prihajam iz vzhodnega dela Avstrije, kjer ni bilo tako zelo hudih snežnih zametov. Zelo se zahvaljujem gospodu Celerju za predstavitev mnenja kolegice Šmit. Kolegica Šmit eh, je tukaj eh, pripravila mnenje, s katerim se strinjam, gre torej za nacionalizacijo skupne kmetijske politike kar vsebuje predlog eh, komisije Ulrike Müllerije v odboru za kmetijstvo, je že poudarila, da v prihodnosti moramo ohraniti odgovornost pri komisiji in da je komisija tista, ki je na koncu odgovorna za pravilno izvrševanje proračuna in za izdanje plačil. Najlepša hvala. Gospa Boršman z komisije je tu v imenu komisije, želi kdo drug mogoče beseda. Najlepša hvala. Srečno novo leto vsem skupaj, se opravičujem, da sem pozna. Menila sem, da boste več časa porabili za glasovanje. Se opravičujem torej za zamudo. Kar pomeni, da sem uh, slišala kar je dejal gospod Celer in pa kolegica, vendar pa bi vseeno rada povedala nekaj v zvezi s eh, predlogom uredbe in mnenjem gospe Šmit. Pravite, da pozdravljate prestop k pristopu smotrnosti, ne pa samo na usmerjanje v rezultate. v tem predlogu horizontalnih predlogov, da je prednost torej smotrnosti skupne kmetijske politike. Komisija se je odločila, da ne bo več spremljala na podroben način skladnosti zakonodaje in da bo predvsem upoštevala rezultate in smotrnost izvanja politike držav članic. Torej imamo nov model izvanja in v mnenju lahko vidimo, da imate s tem nekaj težav. Rade bi se sredočil še naprej na posameznega upravičenca. Tudi pri nekaterih delih menite, da komisija ne bo več nadzorovala upravljanje in nadzora v državah. Še enkrat, lahko vam zagotovim, da to ne drži. Kaj ti? Te... Nova uredba predstavlja okvir za osnovna pravila na podlagi evropske zakonodaje, kar morajo države članice spoštovati. To seveda vključuje tudi upravljanje in sisteme za nadzor. Imamo sisteme za upravljanje, ki jih bomo še naprej nadzorovali. To je zelo pomembna osnova Pristojni organi v državah članicah bodo ostali isti, kot so danes. Še naprej bodo izdali certifikacije v zvezi s skladnost Evropske zakonodaje in komisija bo še naprej to preverjala. Kar pomeni, da bomo še naprej izvajali pristop ene same revizije in nadzora. Vsa preverjanja torej bodo veljala tudi za nacionalne sisteme. Kar pomeni, da to velja tudi za zadeve, ki so jih raziskali raziskovalni novinari v preteklosti. Evropska komisija bo zagotovila, da bodo nadzorni sistemi držav šence delovali dobro. Če do tega ne bo prišlo, bo v skladu s 33. členom horizontalne uredbe sprožila ukrepe in sankcije. predlogi sprememb bi znova uvedli pri načelo skladnosti, ko gre za končnega upravičenca, kar bi pomenilo, da bi imeli dvojni sistem dveh plasti, imeli bi sistem, ki obstaja danes, temu pa bi potem dodali še smotrnost, čemu se komisija želi izogniti rade bi odpravili torej administrativno breme, kar je bilo večkrat kritizirano v državah članicah, rade bi tudi izboljšali rezultate in tudi smotrnost. Nov model želi nadomestiti obstoječ sistem, istočasno pa želimo ohraniti eh, sisteme za upravljanje in za nadzor, ki veljajo že danes. Ne bom se spuščala v podrobnosti, rada bi Eh, povedala samo nekaj v zvezi s predlogom spremembe številka 6, gre za 46. člen, kjer bi nadomestili besedico šel zmej, torej lahko, namesto bo. Vendar pa uredba to že vsebuje, pravi, da moramo izvajati nadzor in revizije v skladu z obstoječo zakonodajo. Enotni revizijski sistem torej pomeni, da bo komisija zagotovila na podlagi dela dobila zagotovila na podlagi dela, ki jo opravljajo revizijski organi. Govorite tudi v Evropski investicijski banki v vaših predlogih sprememb, v uredbi Omnibus, imamo to že urejeno, kar smo prenesli v novo uredbo. To pomeni, da Evropska investicijska banka ne bo podvržena nadzorni reviziji državam, držav članic, ampak da bo opravila lasten notranji nadzor in izdala poročilo. O tem smo se že dogovorili in sprejeli v okviru omnibusa. Torej, zadovoljni smo z pozitivno držo glede prehoda na načelo in pristop smotrnosti, vendar pa vseeno želim, da bi pregledali predloge sprememb, da ne bi povzročali administrativnega bremena in da bi lahko izvajali nov model, ki temelji na smotrnosti. Najlepša hvala. Hvala lepa, kaj pa bomo sedaj storili? Kar zadeva razpravo, smo se znašli v slepi ulici. Dobro in koristno bi bilo, če bi lahko pokazali pot naprej. Da pravite, tega ne želimo, ne želimo tega, kar želite vi, ni eh, dober predlog. Dobre ideje so ponavadi nagrajeni. Gospa Boršman, lahko kaj več poveste v glede tega? Mogoče gre tukaj za vprašanje vzajemnega razumevanja. Rada bi se osredotočila na dejstvo, da ne bomo odpravili sistema za upravljanje nadzor v državah članicah. Pravimo, da morajo sistemi za upravljanje nadzor ostati takšni, ko so in da to opravljajo pristojni organi ki so akreditirani, vendar pa ne bomo preverjali posameznih upravičencev. Zagotoviti želimo učinkovite sisteme in to počnemo tudi danes pri naših revizijah. Ne pregledujemo posameznih prejemnikov upravičencev, ampak preverjamo sisteme za nadzor. Želimo se ločiti od sistema in model za vse. In če si pogledate primere glede raziskovalnih novinarjev, potem vidimo, da so nekateri odkrili, da se pravil nekateri ne držijo, ker pravila v nekaterih državšencah niso vedno smiselna. Torej, z novim modelom in pristopom smotrnosti dobijo države članice možnost, da poskrbijo za učinek in rezultate, ki si jih želijo, vendar pa mora vse skupaj biti smiselno v državah članicah, ko gre za pravila, kajti enaka pravila za vse ni dober pristop. Videli smo, da se pravil nekateri ne držijo, potem pa moramo izvajati finančne popravke na mesto, da bi si prizadevali za čim boljše rezultate. Zaradi tega je prišlo do veliko kritik glede sistema. To ste storili tudi ti, vi v ta, vašem odboru in v drugih odborih. In priznali smo, da obstaja veliko administrativnega bremena, želimo poenostaviti pravila. Edini način za to pa je, da zagotovimo, da na podlagi pravil dosežemo zaželen učinek in tudi dobre rezultate. Gre tudi za vprašanje razumevanja. Ne gre za to, da bi države članice odpravile sistem za upravljanje in nadzor in da komisija tega ne bi več počela, tako kot nekateri namigujejo. Mislim, da imamo podlago, s katero se strinjamo vsi. Najlepša hvala. Imamo izkušnje glede tega, da upoštevamo samo sisteme, ki obstajajo in na podlagi naših izkušenj smo ugotovili, da se realnost eh, na terenu in na kraju same razlikuje od tega, kar želimo doseči s sistemom. Torej, želimo opozoriti na to, da nadzorni sistemi in upravljanje strukturnih skladov ne delujejo vedno. Zato nas skrbi, da prihaja do ponavljanja tega, kar že poznamo pri strukturnih skle, skladih, kjer imamo sisteme, ki seveda na prvi pogled zgledajo odlično, realiteta pa je drugačna. Kar pomeni, da si mislim, da sedaj ne moremo predlagati novega sistema, imamo več tisoč predlogov sprememb, razprava bo res trda in vsekakor lahko rečemo, da smo se znašli v težki situaciji. Vemo, da skupna kmetijska politika ni najlažje področje. Do sedaj seveda politika ni bila tako zelo slaba, tudi izkušnje kmetov niso tako zelo slave, da bi pa izdajali in dajali na voljo sredstva brez kakršnega koli nadzora, pa mislim, da ne bo pomagalo. Videli bomo, kaj se bo zgodilo potem v prihodnosti. Želi zastopnik privlake mnenja še besedo. Ne, prišli bomo torej do enake, iste točke. Rok za uložitev predlogov sprememb je 10. januar, to je kar k malu, ob 14. 28. in 29. januarja bomo zopet razpravljali o tem. Sedaj pa gremo na šesto točko na njenem redu kjer gre zopet za skupno kmetijsko politiko oziroma za strateške načrte. Sedaj je pripravljalec mnenja sam gospod Celer. Osnutka še nismo prijeli, vendar pa ima besedo, torej pripravljalec mnenja. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zopet gre za skupno kmetijsko politiko. Moje mnenje pa se nanaša na mnenje računskega sodišča glede skupne kmetijske politike. Ti so v računskem sodišču so namreč pokazali, da obstaja veliko pomankljivosti glede situacije v komisiji. In torej, računsko sodišče je precej kritično do komisije. Pozdravljamo pa, da želi Evropska komisija okrepiti pristop, ki je usmerjen v smotrnost in rezultate in to povezati s cilji skupnih, skupnih, eh, skupnimi cilji Evropske unije. To je treba povdariti. To smo zahtevali tudi na podlagi razrešnic v zadnjih letih, kjer smo gotovili, da pri skupni kmetijski politiki gre za enostaven stroj za izdajanje denarja. Zato bi želeli, da bi skupno kmetijsko politiko prilagodili skupnim ciljem Evropske unije. Še posebej je treba podariti okoljske cilje kako se ti izvaja in dosegajo boj proti podnebnim spremembam in da mora k temu prispevati tudi skupna kmetijska politika. Računsko sodišče pa meni, da predlogi niso dovolj velikopotezni, da bi lahko dosegli naše cilje. Glede skupne kmetijske politike pa želimo enostavnejša merila za um, izdajanje sredstev glede povezave sredstev oziroma plačil um, s hektari oziroma zemlišči. Mi smo namreč odgovorni za prehrano in za hrano evropejcev, kar je seveda zelo pomembno. Potrebujemo dovolj močne, jasne in opredeljene cilje. Vendar pa je treba cilje tudi povezati z rezultati, ne samo s tem, koliko sredstev namenimo za doseganje cilja, ampak moramo izmeriti tudi, kaj smo dosegli, kakšne rezultate smo dosegli in kakšen je učinek naših ciljev, ki smo si jih zastavili v okviru večletnega finančnega okvira. Mislim, da je treba uvesti boljše spodbude za doseganje ciljev želimo vložiti nekaj predlogov sprememb na podlagi poročila računskega sodišča, da bi lahko skupaj vplivali na prihodno skupno kmetijsko plido. Potrebujemo jasne kazalnike za vrednotenje in merjenje rezultatov. Tudi nakazila sredstev morajo postati bolj transparentna. Države članice morajo dobiti primerljive podatke glede primerljivih eh, prejemkov iz proračuna za kmetijstva, kaj ti podatki, ki smo jih prejemali do sedaj, niso bili zadostni. In to smo veliko krat podarili tudi pri razrešnicah. kakovost in način dela kmetistov in kdo je lastnik, je tudi področje, ki ga je treba bolj natančno preučiti. Imamo namreč kmetijstva, ki jih vodijo družine, potem pa imamo tudi velike kmetije, ki ustvarijo ogromno delovnih mest. Na koncu imamo tudi velike kmetijske korporacije, ki so eh, velike delniške družbe. Kmetijstvo ni namreč samo dodatna gospodarska dejavnost, ampak gre za področje, kjer se lahko tudi zelo dobro zasluži. Potrebujemo bolj učinkovito skupno kmetijsko politiko, bolj transparentne kriterije in temu primerni morajo biti tudi strateški načrti, da lahko bolj natančno analiziramo in ocenimo učinek in rezultate skupne kmetijske politike, kar meni tudi računsko sodišče. Najlepša hvala, gospod Kanba. Najlepša hvala. Zelo težko je podati mnenje glede osnutka mnenja, ki ga še nimamo. Lahko seveda podam nekaj splošnih pripomp. Gre za ocenjevanje skupne kmetijske politike mislim, da nam komisija ne more očitati, da si želimo enih samih pravil za vse. Ugotovili smo, da to ni najbolj učinkovito in eh, to so povdarili v računskem sodišču in tudi mi tukaj poslanci v Evropskem parlamentu. Če želimo resnično skupno kmetijsko politiko, ki bo skupna, potem moramo dobiti tudi eh, dobro politiko obdavčevanja, ki bo ravno tako skupna. Veliko krat smo kritizirali to v računskem sodišču, da subsidijarnost, oziroma pod tem naslovom, veliko krat damo proste roke upora, za uporabo sredstev in eh, da tega ne moremo nadzirati, ker nimamo dovolj jasnih kriterij in kazalnikov. Zato obstaja tukaj zelo veliko nejasnosti. Države članice um, so potem razdrobljene na posamezne enote, na regije, na zvezne države in same izdelajo svoj lasten koncept. Po našem mnenju in tukaj imamo na naši strani tudi računsko sodišče, zelo težko je namreč oceniti, kakšni so učinki in rezultati, kakšna je znanstvena podlaga za ocenjevanje tako zelo kompliciranega sistema. V tem trenutku menim, da nimamo um, dovolj jasnih eh, ciljev, ki bi jih lahko kvantitativno in kvalitativno ocenili. Cilj ni one size fits all, torej eno za vse, ampak potrebujemo učinkovito in smotrjo skupno kmetijsko politiko, ki jo bomo lahko preverjali in tudi izmerjali, izmerjali njene rezultate. Zato pa potrebujemo jasne kazalnike. Najlepša hvala. Sedaj pa Šin, na gospod Šin. Najlepša hvala. Rad bi dodal še nekaj k temu, kar je dejala eh, gospa Boršman. Naše delo temelji na treh načelih. Dolgoletna razprava v zvezi s poenostavitvijo obstoječega sistema in ta razprava nas ni pripeljala dovolj daleč. Iz tega lahko potegnemo zaključek, da če želimo doseči opazno enostavitev, potem moramo preiti na sistem, ki bo usmerjen v rezultate. In da si moramo zastaviti sistem z rezultati, ki želimo doseči, da lahko zagotovimo, da z jasnimi kazalniki lahko preverjamo rezultate, vendar pa ne zapovedujemo, kako do tega državčance pridejo, kar pomeni več subsidijarnosti, vendar pa, da se vsi držimo skupnih načel in skupnih ciljev. In še drugič, na podlagi skupnih ciljev imamo cilje, ki smo jih bolj podrobno in bolj jasno opredelili kot sedaj zato, da bi jih lahko uvrstili tudi v kontekst in v okolje. Zato smo uvedli tudi načela, ki veljajo za vse, nagle za pogojevanje, za omejevanje ali za zmanjševanje tvegan. Vse to so elementi, ki jih moramo upoštevati in tudi oceniti. In tretjič, Mislim, da moramo pustiti dovolj prostora državam članicam za strateške načrte SKP, zato da se lahko usmerijo v na novo zastavljene cilje in pa tudi, da lahko izvajamo analizo in preverjanje in tudi potrebne ukrepe na kraju samem. Ko gre za izvajanje strateških načrtov SKP, pa moramo zagotoviti, ugotoviti, da se rezultate in eh, doseganje ciljev redno preverja. Zato smo uvedli sisteme nadzora, s katerimi bi lahko upravljali s kazalniki in da bi lahko tudi ugotovili, kakšni, kakšen je namen, teh preverjanj. Zato je treba tudi postaviti mejnike in merila. Če do tega ne bo prišlo, potem moramo gotoviti, da obstajajo pomankljivosti pri izvanju sistema in strateških načrtov, kar pomeni, da je treba pravočasno popraviti in tudi odpraviti pomankljivosti. Uh, To bomo storili takrat, ko vidimo, da prihaja do odstopanja pri izvajanju strateških načrtov in doseganju mejnikov. Torej potrebujemo več subsidijarnosti, skupne načela, skupne cilje, ki so tu zato, da zagotovimo skupnost te politike in eh, da zagotovimo izvanje strateških načrt eh, in eh, da so rezultati kvalitativno in kvantitativno merljivi. Zato potrebujemo redne mehanizme nadzora in preverjanj. Glede kazalnikov pa lahko rečemo, da imamo rezultate, ki temeljijo na teh eh, kazalnikih, kar pa pomeni, da mora vse biti izvedljivo in eh, da bo preverjanje potekalo tako, da bomo podlagi tega lahko ukrepali. Pri poseganju in rezultatih vemo veliko krat, da prihaja do zaostankov, ko gre naprimer um, za varovanje voda, nitrati namreč potrebujejo nekaj let za to, da jih um, odpravimo iz tal. Zato pa potrebujemo znanstveno podlago za takšne kazalnike, cilje in potem um, moramo oceniti izvajanje. Če pride do razhajanj, potem moramo pogledati, kje so ovire, zakaj prihaja do zaostankov in eh, skupaj te pomakljivosti odpraviti. Najlepša hvala skoraj da lahko razumem, zakaj ste podali predloge komisije. Ampak ne morem eh, pa razumeti vašega optimizma, namreč, da boste s temi predlogi dosegli cilje, ki ste si jih zastavili. Kaj ti težavo eh, so doslej predstavljale velike razlike med državami članicami in velika raznolikost našega kmetijstva. In Zaradi tega eh, vašega načrta bodo določene države članice eh, snovale kmetijsko politiko in sicer v breme drugih držav članic. Torej, zanima me, kaj nameravate storiti v zvezi s tem. Iz nemškega stališča sem eh, menila že odnegdaj, da je potrebno spodbujati eh, majhne eh, kmete, ampak ti že sedaj trpijo zaradi velikih kmetijskih podjetij. Vem, kaj vse predlagate, ampak nisem tako zelo optimistična kot vi. Torej, zanima me, kaj boste storili, eh, da ne bodo nekateri ustvarili dobiček eh, na plečih drugih. In potem eh, še porazdelitev sredstev. Pet odstotkov prejemnikov prejema 75 odstotkov sredstev, kot smo videli. Torej, nekaj pri vsem tem ni v redu. Recimo gledamo si lahko dve državi, Slovaško in Češko ali pa Bolgarijo in Mačarsko in vidimo lahko, kako zelo različne so strukture v eh, posameznih državah. Torej, kakšne možnosti vidite v zvezi s tem eh, v eh, predlogih eh, komisije. Kolega Celer je še želel besedo. Ja, danke. Ich kann es nur fortsetzen. Also, äh, wir haben ja diese ungleich... Ja, najlepša hvala. Ja, te eh, neenake strukture imamo tudi v Nemčiji in države, ki ste jih omenili, so države, gospa predsedojoča, ki so imele socialno kmetijstvo. Eh, že v DDR smo videli, kako je to izgledalo, eh, kako so v 70-ih letih recimo poskušali uvesti eh, proizvodnjo cvetja in sicer so to organizirali v zadrugah. Na ta način so želeli povezati različne vesi. ser zdaj se eh, to imenuje AD ali nekaj podobnega. Ampak načeloma eh, gre za eh, te velike strukture, ki so ostale od takratnega časa. In tukaj lahko pogledamo primer Zvezdne države Baden-Württemberg ali pa Saške. In zelo težko je bilo tam vzpostaviti eh, zadruge na ravni posameznih vasi. In zaradi tega je v Nemčiji tudi malo velikih eh, združen kmetov. Ja, to, kar ste razložili, je tudi posledica trenutne politike in o tem ni potrebno na dolgo in široko razpravljati, eh, kajti eh, to politiko moramo vsi upoštevati. Prihodna kmetijska politika pa je nekaj drugega. Sedaj si zastavljamo skupne cilje. In uh, vse je povezano z eh, temi skupnimi cilji. In pojavljajo, pojavljajo se tudi eh, povezave med posameznimi politikami. Vse je potrebno ustrezno utemeljiti. Uh, In mislim, da bomo z tem pristopom lahko spostavili boljšo in eh, smotrnejšo eh, politiko. In eh, v zvezi s tem smo predlagali tudi povezavo posameznih politik. Ampak ne moremo celotnega sistema sedaj postaviti na glavo. Potrebujemo. le boljšo usmeritev, eh, ki bo bolj osredotočena na rezultate. Najlepša hvala, to je bilo eh, prvo vprašanje, drugo vprašanje pa še ostaja odprto. Ne vem več, kako vam je ime. Gre za konkurenco med posameznimi državami članicami. V zvezi s tem uh, imamo zelo jasen okvir skupnih ciljev in imamo tudi namen, da strateški načrti po eni strani odsevajo te cilje, po drugi strani pa tudi utemeljujejo, kako uh, bodo te cilje dosegli. Torej gre za jasno vzpostavitev povezav med posameznimi državami članicami. Zato imamo tudi minimalne zahteve. Poleg tega pa smo spostavili tudi proces, ki za sprejemom načrtov za skupno kmetijsko politiko zagotavlja možnost popravkov, primerjav. V okviru drugega stebra imamo trenutno postopek, ki je obrodil eh, dobre rezultate. Šlo je eh, za prispevke v okviru programa in eh, za oceno smotrnosti uporabe v zvezi z dosego ciljev. Torej vse to bo prispevalo k večji koherenci. Poleg tega pa je tukaj tudi načelo dopolnjevanja. In cilje je potrebno utemeljiti z smotrnostjo ciljev in z možnostjo dopolnjevanja. V tem trenutku je situacija veliko slabša, kajti prvi in drugi stebr sta povsem ločena in zaradi tega v okviru prvega stebra tudi ne dosegamo ciljev, ki smo si jih zastavili, kot ste tudi sami dejali. Dobro, najlepša hvala. Bomo videli, kaj bo nastalo iz vsega tega. Želim vam vsekakor veliko sreče, da ne bo to zvenelo ironično, kajti to se mi zdi seveda zelo pomembno. Ne vem, ampak če si ogledamo eh, poročilo o kmetijski politiki, lahko vidimo, eh, kako tesna je povezava med upravo kmetijstva in pa kmetijstvom. Torej, že eh, pred kar nekaj časa sem se odrekla tej želji, da bi kmetijska uprava dejansko imela nadzor nad kmetijsko politiko. In to predstavlja dodatno težavo pri upravljanju sredstev, pri eh, pregledu eh, rezultatov in tako naprej. In težko je zagotoviti tudi neutralnost. In določeni rezultati sploh niso objektivni in iz tega izhajajo tudi določene težave. Ali tudi vi menite tako? Ja. Pravzaprav imamo zelo jasna načela glede partnerskega načela in pa glede preglednosti pri pripravi in pa pri izvajanju strateških načrtov za skupno kmetijsko politiko. Okoljsko uh, ministerstvo recimo mora biti vključeno, kot je zapisano v teh zahtevah. In eh, tudi preglednost eh, bi morala biti z tem eh, zagotovljena tudi v postopku same priprave načrtov. Najlepša hvala, s tem smo zaključili z to razpravo. Prepričana pa sem, da se bomo s to temo še veliko krat ukvarjali. No, sama sem že tako upana, da bi res rada videla, ali ta sistem deluje. Vdala sem se že z eh, morebitnimi predlogi sprememb. Rok za vložitev predlogov sprememb je 10. januar. Kdaj pa bo predloženo poročilo? Poročevalec Celer, še enkrat dobite besedo v zaključek. Ja. Naj povem še nekaj v zvezi s tem, kar je bilo povedano. Ja, usmeritev je pravilna, vemo pa tudi, kako razmišljajo naši kolegi v odboru za kmetijstvo in kako poteka razprava izven tega parlamenta. Kar zadeva predloge sprememb. Jih bomo gledal, si jih bomo gledal eh, in sicer gleda spremembe glede na uh, stališče komisije in potem bom predložil tudi osnutek mnenja, na katerega bodo lahko predloge spremem polagali tudi kolegi. Uh, seveda pa je to, kar so pripravili odbor za kmetijstvo, posem v nasprotju s tem, kar smo želeli mi. Zelo pomembno bi bilo, da bi imeli eh, mnenje že danes, kajti do 10. januarja je rok za vložitev predlogov sprememb. Torej mislim, da je zelo pomembno, da mnenje dobimo včimprej. Najlepša hvala. Sedaj pa prehajamo k sedmi točki dnevnega reda. Pri seji septembra smo skupaj eh, z komisarjem Oettingerjem pozdravili eh, notranjega revizorja komisije. Rekli smo, da bomo še enkrat razpravljali o tem poročilu kaj ti gre za delovni dokument. Gre za dokument 2018-249, prej pa smo obravnavali dokument 2018-667. Hvala lepa, da ste prišli k nam, eh, gospod eh, Kraft. Želim vam srečno novo leto in veliko uspeha. Ne vem, ali želite poročilo še enkrat na kratko predstaviti, kajti pravzaprav še niste dobili besede. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, in tudi eh, v mojem imenu. Srečno novo leto vam in pa vsem članom tega odbora. Zaradi zaslišanja komisarja Oettingerja, ki je potekalo pred mojim prispevkom smo imeli zelo malo časa, da bi se poglobili v podrobnosti eh, tega poročila, zato sem zelo vesel za današnje povabilo. Na ta način vam lahko zagotovil več podrobnosti o reviziji, ki smo jo izvedli leta 2017. Kot veste, v skladu z finančno regulativo Evropska komisija v okviru razrešnice predstavi tudi poročilo o notranjih ugotovitvah komisije in o e, priporočilih za izvajanje strategije. In kot ste posem pravilno povedali, nismo imeli dovolj časa za mojo predstavitev, zaradi tega bi danes rad e, podrobneje povedal, kaj vse lahko najdete v tem poročilu. Poročilo zelo jasno kaže, da je Evropska komisija zavezana preglednosti in pa eh, odgovornosti, kaj ti poročilo na zelo pregleden način eh, kaže eh, pomankljivosti, ki jih je izpostavila notranja revizija. Evropska komisija pa je sprejela tudi odločne ukrepe, da izkorenini te pomankljivosti. Presoja vpliva je izjemno pomembna in zaradi tega smo zagotovili nove podrobne informacije v eh, prvem delu delovnega dokumenta, dokumenta Evropske komisije, ki je priložen eh, poročilu o notranji reviziji. Vključena so poročila o vseh revizijah, ki so bile izvedene leta 2017. 1. marca 2017 sem bil imenovan eh, za generalnega direktorja službe za notranjo revizijo in to je prvo poročilo, ki ga predstavljam v odboru za proračunski nadzor. Eh, prvo poročilo, ki je bilo pripravljeno pod eh, mojim nadzorom. Torej, naj vam razložim, kako sem upošteval mednarodne računovodske standarde sam, eh, torej nisem bil smel biti vključen v revizijo tistih postopkov, za katere sem bil odgovoren sam eh, kot eh, finančni nadzornik Evropske komisije. Gospa Jala Sender, ki je bila poročevalka za razrešnico za leto 2017, mi je že zastavila vprašanje 27. septembra v povezavi s tem in posredoval sem ji že tudi svoj odgovor glede na to, kako zelo pomembni so mednarodni finančni standardi, pa se mi zdi primerno, da ponovno podam pregled ukrepov, ki sem jih sprejel. Glede na navodila, ki sem jih izdal 7. marca 2017, nadzor revizije spada v odgovornost gospoda Drefa Masona. nekdanjega domestnega generalnega direktorja službe za notranjo revizijo. On je danes z mano tukaj na moji levi. Odbor, eh, ki spremlja napredek revizije, je bil tudi obveščen o mojih eh, navodilih in pa o napredku revizije. 6. aprila 2017 in pa 3. maja 2017 so eh, potekali sestanki na to temo. Izveden je bil nadzor podanih eh, navodil za leto 2017 in pri tem nadzoru je bilo ugotovljeno, da eh, so ta načela v skladu z mednarodnimi standardi in z najboljšo prakso. Sprejeti so bili ustrezni ukrepi za zagotovitev operativne neodvisnosti. Več podrobnosti lahko najdete v eh, šestem razdelku poročila o notranji reviziji. Preden vam zagotovim informacije o rezultatih in pa o vplivu eh, specifičnih eh, revizij, naj vam podam pregled načrta revizij za leto 2017 do 31. januarja 2018 eh, smo izvedli 98 odstotkov celotnega načrta. Izvedenih je bilo 148 eh, pregledov, 54 revizij, eh, preostalo pa predstavljajo postopki svetovanja in pa uh, eh, nadaljnega spremljanja preteklih revizij. Izdali smo 99 priporočil. Eh, Večina priporočil je bila popolnoma sprejetih, dve priporočili pa sta bili delno sprejeti. Vsi eh, načrti so bili ocenjeni za zadovoljive za strani Organizacije za mednarodne računovodske standarde. Mislim, da nima smisla, da se osredotočamo na izvajanje akcijskega načrta za leto 2017, ampak mislim, da se je potrebno osredotočiti na 1085 priporočil, eh, ki eh, so bila eh, podana v letih 2015 do 2017. 80 odstotkov teh priporočil je bilo izvedenih. 359 se jih še eh, izvaja, to je 30 odstotkov. 121, eh, torej 6 odstotkov eh, jih ni bilo izvedenih v zastavljenem roku in nič cela 7 odstotkov je imelo zamudo več kot 6 mesecev v primerjavi z prvotno zastavljenim rokom. Za 1361 priporočil je pregled izvedla tudi Mednarodna organizacija za računovodsko standard. To predstavlja 92 odstotkov vseh priporočil. Le 5 odstotkov primerov eh, IAS ni zaključila. Delovni dokument Evropske komisije zagotavlja tudi podrobne informacije v zvezi s tem. Mednarodna organizacija za računovodske standarde meni, da je izvajanje priporočil zadovoljivo in v skladu z preteklimi leti, vendar pa je potrebno pozornost posvetiti tistim priporočilom, eh, pri eh, katerih eh, izvedba ni bila zagotovljena v zastavljenem roku in je prišlo do prekomernih zamud. Naj sedaj preidem k zaključkom v zvezi eh, z revizijo za leto 2017. Eh, Naj vas upozorim na dva vidika eh, v tem letu in sicer gre za zagotavljanje uspešno, uspešnosti in pa za finančno upravljanje, kar zadeva prvi pomemben vidik, namreč doseganje rezultatov. V skladu za finančno regulativo sem jaz sam in pa tudi služba za notranjo eh, revizijo pozval Evropsko komisijo, da identificira področja, kjer bi lahko dosegla izboljšave. Tukaj gre za področje upravljanja, za zagotavljanje informacijske varnosti in pa tudi za področje deljenega upravljanja. Na ta način bi namreč lažje dosegli cilje naše politike. Notranje poročilo kaže, da bo potrebno nadaljne delo na številnih področjih. Vendar pa je prišlo do napredka na številnih drugih področjih. Akcijski načrti so bili ocenjeni za zadovoljive oziroma uspešne. V poročilu so tudi podrobnosti v zvezi z vsemi z tem neposredno povezanimi dejavnostmi. Kar pa zadeva finančno upravljanje in pa sistem v Evropski komisiji nasplošno, naj vas spomnim, da sem podal mnenje o e, finančnem upravljanju Evropske komisije, ki temelji na obsežni reviziji in sicer službe za notranjo revizijo in pa tudi drugih verov. Evropsko računsko sodišče in jaz kot eh, notranji revizor Evropske komisije smo za 2017 podali podobno poročilo. Prišli smo do zaključka, da notranji nadzorni sistem komisije v splošnem deluje, vendar pa obstajajo tudi področja, kjer pomankljivosti še obstajajo. Kot notranji revizor Evropske komisije sem torej podal pozitivno mnenje, ki pa je povezano z zadržki v zvezi z letnim poročilom o upravljanju dejavnosti Evropske komisije in pa v pismo generalnega direktorja. vendar pa sem se navezal tudi na eh, možnost eh, korektivnih popravkov v večletnem načrtu Evropske komisije. Ne pravim, da je situacija popolna, vem, da pomankljivosti obstajajo in da bo potrebno še doseči izboljšave, ampak v splošnem naš sistem dobro deluje. Evropska komisija identificira probleme in eh, na nje tudi ustrezno odgovori, vendar pa je potrebno izpostaviti točko, ki sem jo eh, tudi eh, izpostavil lani v svojem eh, poročilu. In sicer gre za izvajanje oziroma za uporabo evropskih sredstev. In tukaj sem opozoril na sodelovanje Evropske komisije z eh, drugimi organi, kot s tretjimi eh, državami, z drugimi mednarodnimi organizacijami, z decentraliziranimi agencijami in tako naprej, ki tudi izvajajo načrte Evropske unije. Evropska komisija pa mora zagotoviti ustrezen nadzor in pa eh, priporočila ter zagotoviti ustrezno svetovanje. Le na ta način bomo zagotovili učinkovit nadzor in učinkovito spremljanje ter poročanje. Potem bomo zagotovili tudi, da ti drugi organi in pa partnerji ustrezno ščitijo finančne interese Evropske unije. Povratne informacije, ki sem jih prejel eh, strani različnih deležnikov, eh, pravijo, da je Evropska komisija storila vse, kar je v njeni moči, da zagotovi ustrezen nadzor. Naj povem tudi, da imamo odbor za napredek revizije v Evropski komisiji, ki ima zelo pomembno ulogo v samem vrhu Evropske komisije, Šest komisarjev sestavljata odbor in trije zunanji člani. Pod predsedstvom podpredsednika Timmermansa posvečajo posebno pozornost eh, rezultatom službe za notranjo revizijo. Zagotovimo želi, zagotoviti želimo, da se izsledki notranjih revizij ustrezno upoštevajo in da so priporočila ustrezno izvedena v različnih generalnih direkcijah in službah. Naj zaključim svojo predstavitev in sicer s tem, da še enkrat poudarim, da tako služba za notranjo revizijo, kakor tudi odbor za napredek notranje revizije zagotavljata pomemben prispevek k delu Evropske komisije. Na ta način se želimo pravočasno odzvati na vse morebitne pomankljivosti in šibkosti. Kot kaže to poročilo, so generalne direkcije sprejele ukrepe na vseh področjih, kjer so bile identificirane pomankljivosti. Sistem Evropske komisije se je torej v zadnjih letih izboljšal, kakor je ugotovilo tudi Evropsko računsko sodišče in prepričan sem, da bomo glede na izsledke poročila iz leta 2017 in z podrobnim spremljanjem izvajanja akcijskih načrtov dosegli dodatne izboljšave v prihodnosti. Najlepša hvala za vašo pozornost in seveda sem pripravljen odgovoriti na vaše vprašanje v povezavi s specifičnimi revizijami. Hvala lepa. Najlepša hvala. Mislim, da imamo vsi dober vtis in da menimo, da. Uh, so problemi ustrezno identificirani in eh, potem tudi ustrezno rešeni. Hvala lepa za vaše poročilo, kljub temu pa je tukaj nekaj točk, o katerih bo potrebno razpravljati. Eh, najprej dobi besedo Ines. Sí, eh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tudi sama bi vam rada zaželela srečno novo leto. Leto prinaša ogromno izzivov. Vsem vam pa želim veliko zdravja in energije za soočanje s temi izzivi. Rada bi se zahvalila za poročilo in tudi za odlično komunikacijo pri oblikovanju razrešnice za leto 2017. Na podlagi tega dela in na podlagi tega, kar ste eh, rano kar dejali, glede na to, da smo um, opravili dobro delo in ne moremo dopustiti državljani menijo, da vse, kar dela komisija, je mm, za nič. Torej, treba pohvaliti tisto, kar je bilo dobro, da smo opravili napredek. In treba je upoštevati tudi to, da se zavedamo tega, kaj moramo še storiti. Rada bi omenila naslednje. To ste omenili tudi vi. V našem delu smo to imenovali posredno upravljanje. Videli smo skupna sredstva, skupne sklade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 izboljšave, vseeno pa smo ugotovili, da je treba doseči določeno stopnjo doslednosti, s katerim bi lahko izvedli primerjavo ne samo med enim in naslednjim letom in da bi spremenili merila za analizo in ocenjevanje, ne bi bilo prav, kajti potem ne bi uspeli izvesti primerjavi. In drugič, generalni direktorati in vsa priporočila, ki smo jih izvajali, so ugotovila, da imamo različne vrste metodologij, kar um, nas ovira pri opravljanju primerjav. Uh, kako nekateri v nekaterem direktoratu menijo stopnjo napake in kako to počnejo drugi. Torej, zanima me, kako ste vi izboljšali te raznolikosti in kako bi lahko izboljšali neposredno upravljanje, kako boste izboljšali delovanje agencij in tako dalje. Glede tega upravljanja bi rada vedela, Kako se boste lotili tega za leto 2017, 2018 in tudi letos? Kako boste na podlagi tega, vključno z vsemi priporočili, dosegli, da bi dobili dosleden okvir za spremljanje, za opravljanje primerjav in kako bi lahko dosegli čim hitrejše vajanje popravkov. Dejali ste, da izvrševanje evropskega proračuna, kar smo se naučili tudi v okviru tega dialoga, poteka na kvantitativen način. Torej, strukturni skladi vsebujejo ogromno sredstva in če prijelo napake, je to velika izguba, ravno tako pri skupni kmetijski politiki vendar pa smo ugotovili, da pri rezultatih in pri kakovostni plati za leto 2017, ko gre za um, migracije, vidimo, da ne gre za visoka sredstva, ampak da če pride do napak, lahko pride do zelo hudih posledic, kar je pomembno tudi za naše državljane. Zato bi me zanimalo, kako boste vi to upoštevali, na kakšen način boste uvedli te izboljšave za leto 2017 da ne bodo generalni deklarati bili mnenja, da če upravljajo z manj sredstvi, to ni pomembno in da če letos ni bila izvedena revizija, potem lahko počnejo, kar hočejo. Torej, Kvalitativno plat je treba povezati s kvantitativno in to je treba vključiti in povdariti v vseh načrtih ne gre samo za doseganje povračila sredstev, ampak tudi za doseganje rezultatov, ki smo jih obljubili v okviru različnih pomembnih dokumentov, ki so jih spremijele vse tri inštitucije. Zanima me, kako bi se izognili takšnim nepravilnostim in napakam v prihodnosti. Hvala lepa, gospod Kraf. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoča. Povsem se strinjam s sledečim. Spremembe imajo smisel samo, če eh, privedajo do izboljšanja. In uh, ko smo razpravljali z generalnim sekretarjem Evropske komisije, se ustraljali na tem, da bi morali imeti bolj dosleden pristop, bolj harmoniziran pristop, ki bi veljal za vsa politična področja Evropske komisije. Moram reči sledeče, ključni kazalniki, ki nam omogočajo meriti napredek na različnih področjih, so že harmonizirani do določene mere. In uh, to odražajo uh, tudi rezultati. Zagotavljamo letne informacije v zvezi z uh, tveganimi um, uh, zneski. Um, in razvili smo tudi koncept eh, glede tveganja pri poročanju. Strinjam se tudi s tem, da večina generalnih direktoratov eh, prenaša dodatne informacije v zvezi s specifičnimi lasnostmi svojega področja. In to počnejo zato, da bi zagotovili kar najboljše informacije o položaju eh, na različnih področjih. Seveda, lahko vedno dosežemo izboljšave. Lahko upoštevamo tudi vaše pripombe, vaše skrbi, zato da bi eh, omogočili deležnikom razumevanje, to, da obstajajo tudi meje tega, kar lahko počnemo oziroma storimo, kajti imamo različne pravne okvire, imamo različne organizacijske okvire in eh, ti eh, imajo um, posebnosti, ki jih moramo upoštevati. Sedaj pa, uh, kar se tiče tega, kako bi lahko spremljali področja, ki jih uh, pokriva uh, posredno upravljanje. To sem omenil tudi v svojem govoru. Eh, torej, prejel sem povratne informacije se strani eh, eh, služb Evropske komisije in ljudje pravijo, da te zadeve jemljajo zelo resno. Ta hip analiziramo možnost delovnih skupin, operacijskih centrov, zato da bi videli, kaj se lahko naučimo iz poročilov, ki smo jih predložili, v katerih smo opredelili šibkosti, zato da bi izboljšali eh, položaj, zato da bi okrepili nadzorne postopke v prihodnosti. To eh, tesno spremljanje priporočil se dogaja na vseh drugih področjih Evropske komisije. Zato pa imamo tako visoko stopno izvajanja, ko gre za akcijske načrte, ki eh, so bili uvedeni zato, da bi odpravili eh, eh, šibke točke, ki smo jih opredelili. Skoraj da 100 odstotkov vseh priporočil uh, je bilo sprejetih in to je najpomembnejše in poleg tega so ta priporočila tudi izvedli. Spremljanje je zelo tesno, zelo striktno in rad bi znova povdaril tole odbor za napredek pri reviziji nam pri tem izredno pomaga. Kajti, kadarkoli imamo težave, kadarkoli razpravljamo s službami v Evropski komisiji, potem uh, se uplete odbor za napredek pri notranji reviziji in uh, si prizadeva za izvajanje izboljšav, ki jih mi predlagamo. Uh, Upam, da sem odgovoril na vaše vprašanje. Če ne, se lahko še vedno obrnete name in z veseljem bom odgovarjal na vaše vprašanje. Hvala lepa, tudi sama bi imela nekaj vprašanj. No, eh, v vašem poročilu vedno znova omenjate slabosti. Kaj so pravzaprav slabosti? To me zanima. Kaj so te šibke točke? To je bilo moje prvo vprašanje. In drugo vprašanje se nanaša na samo poročilo in pa na mednarodne eh, inštitucije, kot je naprimer IFIS. Torej, če si pogledam delovni dokument in pa poročilo, potem vidim, da DEFKO uh, eh, eh, čisti eh, plačila šele po desetih letih. Torej, zanima me, kaj lahko ugotovimo po desetih letih. Tukaj mi ne gre za zaščito proračuna. Tukaj mi gre za to, da bi zagotavljali določeno disciplino in pa verodostojnost mi, Evropska unija. Kaj lahko storim še po desetih letih? Eh, torej, z, z komisarjem eh, Oettingerjem smo tudi razpravljali o eh, vprašanjih, ki ste jih omenili. Podali ste zelo zanimive ugotovitve. Torej, kakšne, kakšne sklepe lahko potekne odbor za napredek pri notranji reviziji iz, iz navedenega? Torej, tega ne moremo primerjati z uspešnostjo uh, uprave, kajti ne moremo informacij na vzkrižno preverjati in to se mi zdi tudi logično. No, odkot pa sedaj ta hrup? Ali kdo se sa? Aha, ali mora biti to, ali morate to, ta hip spustiti, ali to potrebujemo ta hip? Leute, Leute, Leute. Ja, danke. Genau, also. No, hvala lepa. E, torej, odbor za napredek pred notranji reviziji. E, kakšne možnosti se tukaj odpirajo? In potem je tu še ena stvar, e, ki se nanaša na Devko, Jasper in pa e, podatki, ki jih nimamo od EIPA. E, kako je sa konfliktom interesov? Če. E, generalni direktorat regionales ne dobi podatkov od AIPO, potem je težko ovrednotiti program. Ali lahko morda poveste kaj več o tem? Gospa Georgijeva, gospa komisarka, eh, se je ukvarjala s proračunom, ki se usmerja po ehm, smotrnosti. Dobro je, da ste to omenili, torej pomembno je, kdo igra kakšno vlogo v tem procesu. To se mi je zdelo izredno zanimivo in rada bi se vam zahvalila za eh, to. Eh, torej, kako se predstavljate vlogo um, generalnega direktorata budget? Eh, zanima me, koliko smo še oddaljeni od proračuna, ki se usmerja, ki temelji na smotrnosti. To me zanima. Potem pa še delo za javnosti. Ali imamo kakšne rezultate, jasne rezultate? Um, po katerih bi se lahko usmerjali. Sedaj pa dobite vi besedo za odgovore. Hvala lepa. Odgovoril bom na vaša vprašanja. In sicer bom odgovarjal po vrstnem redu. Torej, najprej ste vprašali, kaj natančno so šibkosti, slabosti, o katerih kar naprej govorimo. imamo zelo sofisticiran način eh, eh, razporeditve izsledkov, ki, eh, do katerih pridemo pri naših revizijah. In ti izsledki so ocenjeni. In sedaj vam bom povedal, kako opredelimo te ocene. Naprimer, kritična šibkost je temeljna šibkost, ki škodi, ali škodi celotnemu delu revizijskega procesa generalnega direktorata ali pa veliki deli. Lahko bi torej rekli, da je to nekaj, kar eh, zadeva celoten generalni direktorat. predstavili smo vam statistike v letnem poročilu in tam boste videli, da imamo nizko število kritičnih priporočil. Zame je to jasen kazalnik za to, da imamo nasplošno močne sisteme, da pa opredeljujemo tudi kritične šibkosti eh, in opozarjamo na nje takrat, ko na nje naletimo. Zagotavljamo informacije o teh kritičnih eh, slabostih, Eh, prenašamo pa tudi informacije o zelo pomembnih slabostih. In to so slabosti, ki so škodljive celoti ali pa pomembnemu delu revizijskega procesa. Torej, to se ne nanaša na celotno inštitucijo ali celotni eh, generalni direktorat, ampak na proces. Eh, potem pa so tukaj še pomembne slabosti, ki, so, eh, ki se nanašajo na pomemben del revizijskega procesa. Potem pa so tukaj še podrobnosti o tem, kako je treba poročati, če je treba izvesti priporočilo in tako naprej in tako naprej. Naprimer, kritično slabost, kritična slabost zahteva takojšnje ukrepanje za to, da bi zagotovili, da tveganja uspešno odpravimo. Če opredelimo zelo pomembno priporočilo, potem zahtevamo hitro ukrepanje in za pomembna priporočila bi morali ukrepati kar se da hitro. Upam, da sem vam podal pregled nad tem, eh, kaj razumemo pod slabostmi in kako jih razvrščamo v različne kategorije. Potem, kar se tiče finančnih instrumentov v GD Divko. Strinjam se z vami, da če potrebujemo deset let, eh, da eh, prečistimo neko predhodno financiranje, to je res dolgo obdobje. Toda treba je upoštevati eh, tudi eh, pravne zahteve finančne uredbe. Včasih ni možno um, tega storiti prej. Potem um, APC, torej odbor za napredek pred notranjo revizijo, to je zelo pomemben forum, ki ima um, ulogo svetovalca, zagotavlja pregled nad vsemi sistemi, nad vsemi postopki znotraj Evropske komisije. Vi ste se nanašali na rezultate naših revizij, ki se nanašajo na upravljanje Evropske komisije. Tam uh, kritiziramo, da odbor ni prejel informacij o tem, kako se management odnaša, odziva na kritična tveganja. Dejali smo tudi, da um, corporate management board eh, se odziva samo na eh, določena tveganja, ni pa bilo predvigano v mandatu, da bi se moral ukvarjati s temi tveganji. In uh, corporate management eh, board se ne ukvarja s stvarmi, ki imajo um, splošno navskrižno naravo. Zato smo priporočili sledeče uh, uh, postopke. Uh, Corporate Management Board bo preko generalnih direktoratov in pa določenih služb prejel celotni pregled, celotni seznam o vseh kritičnih tveganjih, pa naj bodo to takšna, eh, ki so navskrižna ali ne. Potem bo Corporate Management Board odločil o tem, ali je potrebna razprava za generalnimi direktori različnih generalnih direktoratov in bo. Uh, dodal dodatne informacije temu seznamu in te eh, dodatne informacije prejmemo mi, notr, služba za notrni, eh, notranjo revizijo Evropske komisije. Mi to potem upoštevajo pri naši lastni oceni tveganja na ravni Evropske komisije. Naprimer, ta hip izvajamo eh, statiško oceno tveganja za naslednja tri leta. Potem pa eh, damo, info, podamo te informacije odboru za napredek pred notranji reviziji. To pomeni, da mi eh, zagotovimo našo lastno oceno tveganja oziroma jo damo na voljo za naslednja tri leta. Odbor za napredek pri notranji reviziji bo prejel tudi povratne informacije od um, uh, odbora uh, glede uh, na in, križ, ne na vzkrižnih stvari in potem se ugotovi, ali se je management odzval na kritična tveganja in uh, potem uh, eh, razkrijamo tudi, kako se bo na to odzvala služba za notranjo revi eh, revizijo. Odbor za napredek pri notranji reviziji pa na tej podlagi potem ukrepa naprej. Lahko naprimer reče, da moramo mi ukrepati lahko pa stopi v stik tudi s uh, Corporate Management Boardom in potem eh, se odločijo, skupaj odločijo za uh, eh, nadaljne ukrepanje. Potem uh, vaše vprašanje, ki se nanaša na Jasper. Da, bilo je skoraj da nemogoče analizirati učinkovitost izvajanja različnih ukrepov Toda v akcijskem načrtu smo predvideli ukrepe za to, da bi izboljšali položaj. Kar se tiče proračuna, ki se osredotoča na smotrnost, sam bi bil bolj optimističen kot vi, gospa eh, predsednica, kajti z zadovoljstvom sem prebral uh, poročilo Evropske komisije o, o uspešnosti. OECD namreč misli, da je naš okvir uspešnosti močnejši kot pa okvir uspešnosti um, uh, katerekoli države članice OECD-ja. To ne pomeni, da smo popolni, ampak to pomeni, da smo vzpostavili že zelo dober sistem. Uh, In eh, če se poglobite v različna poročila, ki smo jih mi zagotovili ali pa različni eh, generali direktorati, potem boste eh, tam našli informacije o dosežkih, ki so bili doseženi. Zadnjič, seveda so tudi problemi, zadnjič smo razpravljali o statistikah, ki jih ne izvaja Eurostat. In te statistike so, bile, eh, so vsebovali določena tveganja, eh, kaj ti eh, te statistike niso bile na enaki ravni, kot so statistike Eurostata. Torej, jaz bi bil nekoliko bolj pozitiven glede tega pristopa, zlasti za to, ker smo mi sprejeli različne akcijske načrte se strani generalnih direktoratov, ti se nanašajo na različna področja, s katerimi se ukvarjajo in tam so izvajali eh, pač eh, te eh, analize uspešnosti. In če si to pogledate, potem vidite, da je prišlo do napredka. Hvala lepa, sedaj pa kolegica Ajala. Sí, eh, bueno, no quería mezclar las dos Ne bi želela mešati tega kar smo slišali o zvezi z odborom o zvi, oziroma o zvezi z hierarhično, sest, hierarhično sestavo kritike. Vendar pa, če gre za hierarhijo, ki bi vplivala na celotno strukturo inštitucije ali samo za en del. Torej, kako vi identificirate tiste osebe, ki so odgovorne za uvajanje izboljšav oziroma za pomankljivosti, oziroma kako vi določite težave v zvezi s eh, časovnico. To določite vi. In ko ugotovite, zakaj gre, za kakšno težavo gre, če je nujno to težavo odpraviti in kako vi vzpostaviti potem časovnico. Imate določen format, ki ga redno izvajate v inštitucijah Evropske unije pri posrednem in neposrednem delu. Yes, thank you, chair. Uh, gospod uh, eh, Kraf, hvala lepa. V uh, naših uh, revizijskih, revizijskih poročilih uh, smo opredelili naravo izsledkov, torej ali gre tukaj za kritično zelo pomembno, pomembno kategorijo. In opredelimo tam tudi priporočila, zato da bi izboljšali položaj. O tem eh, se potem razpravlja in tisti, ki se ga revidira, mora pojasniti, kakšne ukrepe bo izvajal za to, da bi eh, rešil šibkosti, ki smo jih opredelili. Poleg tega mora zapisati tudi roke, torej dokdaj bo izvedel ukrepe. Če nismo zadovoljni z katerim koli delom tega, če naprimer nismo prepričani, da bo prelagani ukrep res rešil problem, ki smo ga opredelili, potem tega akcijskega načrta ne bomo sprejeli če mislimo, da eh, nekaj zahteva preveč časa, da bi zadevo izvedeli, potem tudi prav jasno povemo, da tega akcijskega načrta ne bomo sprejeli. Povedal sem vam, da smo eh, v 99 odstotkih priporočil ob koncu sprejeli akcijski načrt. Kadarkoli pride do problema, Kadarkoli tisti, ki smo ga revidirali, ne spreme priporočila, obstaja trend, da bo IPC povabil um, uh, tistega, ki je bil revidiran v odbor za napredek pri notranji reviziji in ta bo moral potem tam pojasniti svoje ukrepanje. V dveh primerjih um, uh, revidiranec ni podal svojega privoljenja. Rezultati niso bili na voljo, naprimer, ali pa so uh, za to obstajali drugi razlogi. Torej, v dveh primerjih nismo prišli do dogovora oziroma se nismo strinjali. Sicer pa um, smo v vseh drugih primerjih, torej v 99 odstotkih primerov, prišli do sporazuma. Potem pa tudi zelo natančno spremljamo izvajanje ukrepov. Imamo um, bazo podatkov, uh, kjer. Uh, nam revendiranci sporočajo, ali se predvideni ukrepi izvajajo in na podlagi teh prejetih informacij potem izvajamo spremljanje. Ko smo zadovoljni, zaključimo se spremljanjem, če nismo zadovoljni, potem spremljanje ponovno, ponovno odpremo, zato da bi eh, zagotovili, da eh, se tveganje odpravlja. Torej, prišlo je do 12 priporočil kjer, je, kjer smo imeli uh, zamudo, ki je bila daljša od šestih mesecev. Ampak uh, tu bomo nadaljevali do trenutka, ko se bodo ukrepi res izvedli. Skoraj da polovica teh dvanajstih uh, ukrepov, kjer je prišlo do dolge zamude, se sedaj izvaja. In skupaj z EPC-jem bomo izvajali pritisk na generalne direktorate, ki so nam dolžni zagotoviti še izvedbo preostalih ukrepov. No, eh, moje vprašanja so zelo povezana s tem. Kaj se je sedaj spremenilo pri poročila, kar se tiče Jaspersa in pa kar se tiče eh, GD regionale, si imam pred seboj? Kaj se je vmes spremenilo? Eh, kako je sedaj za dostopnostjo podatkov? Eh, torej, to je moje prvo vprašanje. Kajti, eh, Zanima me, ali se uh, zadeve, uh, ali pride do napredka in kako je sedaj um, Um, in potem še eno vprašanje, torej kritizirali ste zanesljivost statistik, uh, ki jih ni zagotovil Eurostat. To je zelo relevantna točka, zelo pomembna stvar eh, za tiste, ki morajo nadzirati evropski semester. Na kaj natančno se je nanašala kritika? Kaj eh, je treba tam spremeniti? Hvala lepa za vaš odgovor. Hvala lepa. Torej, najprej Jaspers. Informacije uh, uh, najdete na uh, strani 58 delovnega dokumenta uh, Evropske komisije. Tam priporočimo uh, GD regijo naj okrepijo nadzor uh, dejavnosti IQR Jaspersa in da naj okrepijo preverjanje na kraju samem uh, in sicer uh, postopkov Jaspersa. Uh, in da naj eh, eh, si pogledajo tudi notranje nadzorne eh, sisteme, nadzorne sisteme Jaspersa. Potem naj se upošteva točka 2.4 okvirnega partnerskega sporazuma, tako da bo zagotovljen dostop do IT orodja in pa potrebnih dokumentov. Poleg tega je treba pojasniti tudi uh, uh, pravico Evropske komisije do dostopa do IQR-ja uh, eh, Jaspersa. Poleg tega uh, ima Evropska komisija tudi pravico do dostopa do dokumentov, do informacij in tako naprej. Odkar je bilo izdano končno poročilo in pa skladno s akcijskim poročilom, je Gedi regijo izvedel ukrepe v tesnem sodelovanju sa Jasper, Jaspersom, zato da bi ukrepili upravljanje um, um, menedžmenta in pa da bi eh, izvajali projekte. Um, Tukaj gre predvsem za eh, pravice eh, Evropske komisije do dostopa do informacij in dokumentov in pa tukaj gre tudi za odpravo in konfliktov interesov. Eh, ko gre za različne dejavnosti Jaspersa. Kolikor sam eh, vem, eh, še nismo tega naprej spremljali, ampak še vam bomo poročali o tem, kakšen pozitivni učinek smo dosegli na podlagi akcijskega načrta in pa na podlagi ukrepov, ki so bili že sprejeti. Sedaj pa še DEFKO. Podal vam bom nekaj tehničnih informacij. Veste, da je kliring možen samo na podlagi informacij o izdatkov, do katerih je prišlo. To pomeni, da je moralo priti do resničnega ukrepanja na terenu in da je moralo priti do, do konkretnih izdatkov, ki so bili potem predstavljeni Evropske komisiji. ni tako, da imajo vsi finančni instrumenti možnost, instrumenti možnost da nam podajo infor, informacije, preden se projekt zaključi. In povsem imate prav, projekti so dolgi. Sedaj uh, je nova finančna uredba uh, prinesla novost, kot veste, ta je to uh, upoštevala in omogoča clearing najkasneje v trenutku, eh, ko, oziroma preden se zaključi projekt. To je sedaj nova pravna zahteva, ki izhaja iz nove finančne uredbe in to bomo morali izvajati GD Devko skupaj z uh, eh, IFAS-a. No, sedaj pa še vprašanje o statistikah. Se upravičujem, da, še statistike. Naj začnem s sledečim. Najprej smo izdelali revizijo o sta statistik, ki jih predloži Eurostat. Sklep na kratko je bil, da je kakovost eh, revizijskega procesa izredno močna, to pomeni, da sistem primerno deluje. Torej, statistike, ki jih predloži Eurostat skupaj z nacionalnimi organizacijami, eh, so zanesljive. Kar pa se tiče statistik, ki jih ne predloži Eurostat, smo ugotovili sledeče. Sistem ni bil oziroma ni dovolj močen. Gidi Eurostat je sprejel priporočila in sedaj sodeluje z vsemi eh, osrednjimi eh, službami za to, da bi eh, izboljšali položaj. Naj omenim um, uh, svežen upravljanja Evropske komisije. Kot veste, je bilo to sprejeto novembra 2018. Tam smo predvideli okrepitev um, Corporate Management Boarda. boarda uh, in v tem svežnju se upošteva tudi eh, to, da se bo eh, organ ukvarjal z zanesljivostjo statistik, ki jih zagotavlja Evropska komisija. V akcijskem načrtu so upoštevali, torej v akcijskem načrtu, ki smo ga mi sprejeli, da bodo sprejeli ukrepe za to, da bi odpravili tveganja, ki so povezana s statistikami, ki jih ne eh, napiše Eurostat. No, najlepša hvala. Vem, da je še nekoliko prezgodaj za vas, ampak prej smo razpravljali o novem programu na kmetijskem področju. Torej, vprašanje je, eh, kaj se bo zgodilo s končnimi upravičenci. Vem, da vi ne stopite do končnih upravičencev. Torej, vprašanje je, ali ste dali eh, kakšna preporočila za ta programa? In zanima me, kaj se zgodi na ravni eh, končnih upravičevcev, torej to velja za strukturne sklade in za kmetijsko področje. Ali ste v zvezi s tem izdelali kakšno priporočila in katera? Uh, ne, nismo izdali nobenih priporočil v zvezi z zakonodajnimi predlogi, ki jih obravnavate v Evropskem parlamentu in v svetu. Vendar pa naše eh, revizijsko poročilo vključuje priporočila v zvezi s pomankljivosti v sistemu, ki smo jih ugotovili. Drži to, kar pravite v zvezi s končnim prijemnikom. Naša revizija ni primerljiva s tem, kar je delajo v računskem sodišču, vendar pa veliko krat izvedemo revizijo v operacijskih DG-jih v Evropski komisiji. Mi želimo preveriti naša cilja in pogledati, če imajo operativni DG-ji dovolj pristojnosti za doseganje teh ciljev, potem pa naši kolegi gredo na sam kraj mesta, da preverijo, kako delujejo nacionalni organi v določenem kontekstu. Mi jim potem nudimo pomoč pri ocenovanju kakovosti dela. Zato skušamo doseči analizo glede revizijskih sistemov in njihove učinkovitosti, vendar pa mi tega ne počnemo na ravni končnega prejemnika. Kot veste, imamo v okviru finančne uredbe možnost, da se pojavimo na krajem samem in da izvedemo revizijo tam. Vendar pa mi vseeno to izvajamo tako, kot sem uh, vam ravno kar razložil. V lanskem letu smo veliko obravnavali vprašanje transparentnosti v strukturnem skladu in tudi na kmetijskem področju. Pri korek, glede korektivnih ukrepov direktorata za kmetijstvo veliko popravkov je bilo in zanima me, kakšna je situacija sedaj. Je dosežena večja stopna transparentnosti, se lahko zanesemo na to. Tudi na področju kmetijstva na podlagi revizijskih poročil v zvezi s skupnim upravljanjem, ko gre za kohezijo in kmetijstvo, smo ugotovili, da sistem deluje. Vendar pa ne gre za mehanski statistični sistem. Če države članice delujejo v skladu s pravili, potem imamo zanesljive statične podatke. Če do tega ne pride, potem uvedemo prilagoditve, vendar pa tega ne storimo na podlagi statičnih podatkov, ampak na podlagi strokovne ocene. Kolegi v različnih DG-jih analizirajo različne pomankljivosti za to, da lahko ocenijo, kakšna je zanesljiva količina v zvezi s tveganjem v državah članicah in to lahko najdete v različnih poročilih eh, direktoratov. Splošno poročilo, ki ga podamo o finančnem upravljanju v Evropski komisiji, se ravno tako naslanja na takšne ocene. Kar pa je gotovo, je, da je proračun zavarovan v celotnem obdobju in v celoti, če si pogledate eh, tvegana sredstva in pa tudi ocene popravke na različnih eh, področjih, vidite, da smo dosti izpod zgornje dovoljene meje stopne napake dveh odstotkov. To je zelo pozitivno, vendar pa imamo veliko različnih možnosti za izboljšave na več področjih. Vendar pa je to identificirano v rezervacijah, ki jih vključim tudi v moje poročilo. Sistem ni popoln, to je jasno. Lahko ga seveda še izboljšamo, vendar pa sem popolnoma prepričan, da bomo dosegli pozitivne rezultate v prihodnosti. Najlepša hvala. Ähm, Želela sem vprašati nekaj v zvezi z konfliktom konfliktom interesov, ki ste se ga lotili in nažalost sem pozabila zastaviti to vprašanje. Se upravičujem. Kot je dejal Manfred, uvajamo sistem, ki bi to preprečil v praksi. Sam sem nadziral celo vrsto revizij v zadnjem letu in v zadnjih mesecih, še posebej, ko je šlo za revizije na področju um, povračila in nadzora s uh, plačili. Imamo pa tudi veliko revizijo v zvezi s sistemom upravljanja Na podlagi tega želimo uvesti korenite spremembe. Z Manfredom sva skupaj podpisala to poročilo. Torej, to je praktični primer tega, da smo upoštevali vprašanje konflikta interesov. Sam sem podpisal tudi končno poročilo in vodil celotno revizijo. Najlepša hvala nihče več ni prosil za besedo. Torej smo pri koncu te točke dnevnega reda, zato se vam zahvaljujem. Mislim, da je bilo zelo koristno, da smo vas povabili. Najlepša hvala za upravljeno delo vas in kolegov na tem zelo pomembnem. Področju. Sedaj gremo na osmo točko na dnevnem redu. Gre za posebno poročilo Evropskega sod računskega sodišča v zvezi z e Jopo. Gospa Kadenbach je poročevalka, poročevalka Računskega zbora pri gospitalizaciji. Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsedajoča, da ste mi dali priložnost za to predstavitev, če bomo seveda uvideli čudež, da bo tehnologija delovala. Želim vam srečno novo leto, še posebej Evropskemu parlamentu, za glede ponovne izvolitev. Želim vam veliko sreče in uspeha na volitvah lahko gremo na drugo prosojnico. Podlaga za našo revizijo ni bila, da bi pregledali, kako deluje Evropska agencija, ampak da preučimo pomembnost zavrvališkega sektorja na finančnih trgov, trgih Evropske unije. Želimo dobiti upogled, ki bi koristil tudi vam, poslancem Evropskega parlamenta, v okviru reforme Evropskega revizijskega organa. Naslednji diapozitiv kaže na karakteristike in pa obseg zavarovalniškega sektorja v Evropski uniji. Povprečna premija ni tako zelo velika kot drugot, predstavlja približno 9 odstotkov letnega BDP-ja držav članic. Tukaj obstaja zelo velika raznolikost, sektor je zelo neenak, čezmejna vprašanja pa so izredno pomembna. Tudi to vprašanje je bilo za nas zelo pomembno premoženje, ki ga upravlja zavarovalniški sektor, predstavlja dve tretjini letnega BDP-ja, kar je ogromno. To pomeni, da je ta sektor zelo pomemben. Obseg revizije. Pregledali smo, če je Jopa učinkovito prispevala k nadzoru in finančni stabilnosti zavarovalniškega sektorja. Torej, zagotoviti smo želeli, kako deluje pokojninski organ oziroma agencija, ne Evropska komisija. Želeli smo se osredotočiti za vprašanje in vprašanja, ki so še posebej pomembna za komisijo in Evropski parlament. Splošna finančna stabilnost je bilo najpomembnejše področje, ki smo ga obravnavali, vendar pa smo upoštevali dve plati in to je zaščita in varnost potrošnikov. To je za evropejce izrednega pomena. Gre namreč za sektor, ki dosega skoraj vsakega evropskega državljana. Na drugi strani pa smo pregledali, če obstaja pravična konkurenca, kako se zagotavlja pravično konkurenco med različnimi zavarovalnicami. Naj vam predstavim najpomembnejše ugotovitve, splošni zaključki. Zaključili smo, da je Jopa zelo dobro prispevala k kakovostnemu nadzoru in stabilnosti evropskega zavarovalniškega sektorja. To smo ugotovili leta 2011 po najhujši finančni krizi eh, leta 2008 in 2009. To je eden od rezultatov finančne krize in eden od inštrumentov, ki so ga uvedli politiki za to, da bi preprečili prihodne finančne krize. Ugotovili pa smo, da se je Jopa soočila s eh, težavami. Ne zato, ker eh, ne bi bila kakovostna ustanova, ne, ampak smo ugotovili sistemske težave, ki ovirajo nadzorni organ in nadzorni sistem. Drugič, pomankanje virov v Evropi. Evropa nima zadostnih virov, na to se bomo vrnili na koncu te predstavitve. In najpomembnejši tehnični problem pa je nezadostno sodelovanje nacionalnih pristojnih organov, ki v državah članicah z EJOPO, ki izvaja nadzor in urejanje tega sektorja. Radi bi govorili o enotnem zavarovalniškem trgu, vendar pa ta še vedno ne obstaja. Mislim, da je pred nami še veliko dela, da bi ta cilj dosegli. Ovire so v nas samih, v državah šencah in v nacionalnih organih in v nezadostni. Uh, opremi nadzornih organov. Z izzivi se soočajo v sami EUP in jih rešujejo. Imamo pa tudi zelo pomembne izzive za nacionalne organe. Sporočilo želim, želimo poslati tudi njim in vam, evropskim poslancem, ki predstavljate eno od zakonodajnih veja. Sedaj nadaljujemo na naslednji diapozitiv. Nadzorna orodja. Orodja, ki jih uporablja EJOPA in ta orodja smo pregledali. Ugotovili smo, da nasplošno ta orodja dobro delujejo in so učinkovita, vendar pa niso vedno dovolj dobro osredotočena. Mi smo priporočili, da morajo izboljšati Eh, fokus in eh, sredotočenje, da orode ne smejo biti preveč splošna, ampak da se morajo bolj usmeriti v doseganje določenega cilja. Naslednji diapozitiv. Čez eh, mejno zavarovalniško poslovanje. To je vprašanje, ki ga želim močno povdariti v današnji predstavitvi. Kot v prejšnjih diapozitivih ste videli, kako zelo neenaka je porazdelitev zavrvanških premij. To povzroča predvsem čezmejni značaj te dejavnosti. Enotni trg in svoboda ustanovitve sedeža in izvajanje ponujanja storitev je eden največjih dosežkov Evropske unije in enotnega trga, vendar pa gre za zelo občutljiva področje. Ugotovili smo nekaj vprašanj, ki jih ne moremo rešiti v nobeni od obstoječih inštitucij, predvsem zaradi sedanje sestave čez mejne dejavnosti. In ta ponuja nepravilne spodbude za nadzornike. Obseg je ogromen. Eh, premije predstavljajo v čezmejni dejavnosti 110 milijard evrov, to je 8 odstotkov vseh premij v evropskem gospodarskem prostoru in zavoraniškem trgu. Na naslednjem diapozitivu vidimo, kako čez mejne dejavnosti delujejo in pod kakšnim nadzorom so. Če imamo podjetje, ki ima podružnice v drugih državah, imamo določbo za kolegi nadzornikov, katerega članica je tudi EJOPA. EJOPA torej izvaja nadzor skupaj z nacionalnimi pristojnimi organi vseh eh, zadevnih držav. In v tej schemi imamo telo, ki ima potrebno spodbudo za nadzor nad čezmejno dejavnostjo. Če pa si pogledamo bolj moderne metode ponujene zavarniških storitev, in svobode izvajanja storitev in zavranških storitev, vidite, da tukaj nimamo nobene določbe, ki bi predvidevala kolegi. Še več, nacionalni pristojni organi, kjer dejavnost poteka, nima nobene spodbude in veliko krat to zagotavljajo nacionalne zakonodaje, ki želijo zagotoviti nacion, um, nacionalno stabilnost, vendar pa ne ponujejo nobene varnosti za svoje državljane. To predstavlja težavo za državljane v tej državi, v tej državi in uh, za podjetje v državi gostiteljici. Ko smo preučevali ta primer, so države članice dejale EJOPI, da zavarovalnice ponujajo zelo nizke premije in da te vrste zavarovanj zelo hitro rastejo. Torej, samo majhen del dejavnosti tega podjetja v državi izvora, ne daje prednost čezmejni dejavnosti. Torej, jo pa je gotovila, da zavarovalnica ni bila eh, dovolj solidna in je zaradi tega propadla, ker je bila v zelo slabi finančni situaciji. Ejopa je ukrepala v dobri veri, vendar pa ne na podlagi zakonodaje to po našem mnenju ni prav. Naslednji diapozitiv, notranji modeli. To je zelo zapleteno področje, kjer so tveganja zelo verjetna. Imamo interne modele, ki jih uporabljajo velika podjetja, ki imajo zelo zapletene zavarovalniške produkte. Opravi, ta podjetja sama opravijo oceno tveganja in naj bi upoštevale solventnost dve. Če je to pravično, ne vem. Kdo odgovori na to vprašanje? To je nacionalni pristojni organ, ki mora preveriti, nadzirati ta notranji model. Vendar pa so pristojnosti nacionalnih organov zelo raznolike. Več kot 200 takšnih modelov jih imamo v primerjavi z več tisoč zavarovalnic v evropskem prostoru, kar pomeni, da takšnih modelov zelo veliko. Jo pa mora na podlagi zakonodaj pomagati in podpreti nacionalne pristojne organe na enak način zato da bi se tveganje ocenilo pravično in enako po vsej Evropski uniji. Ne pa samo znotraj ene same države članice. EU pa je skušala to storiti, vendar se je pri tem soočila zelo zanimivimi ovirami. nacionalne pristojni organi niso želeli dati na voljo potrebne informacije in podatke. In to je zelo velik problem, zato vas prosim, eh, da to preučite in da skušate to težavo rešiti. Na podlagi obstoječe uredbe ima EJOPA zelo malo pravic in lahko samo vljudno prosi za podatke od nacionalnih pristojnih organov in ne more zaprositi za podatke različne akterje. Torej, ne more se povezati in stopiti v stik z različnimi podjetji, ampak to lahko stori samo preko nacionalnih organov, ki želijo zaščititi svoje nacionalne trge. Ta sistem ne bo deloval in ne deluje in nikoli ne bo deloval. Zato ga je treba popraviti. Dostop do informacij. To je področje, ki ga je treba izboljšati. Zakonodajalci lahko tukaj odigrate pomembno vlogo. Naslednji diapozitiv. Zavraniški stresni testi. Čisto na kratko. Na splošno so bili ti testi pravični, koristni in dobro izvedeni. Ugotovili smo nekaj pomankljivosti pri modelih, vendar pa smo ugotovili, ko smo preverili stresne teste iz leta 2016, da so primerni za ugotavljanje utripa na splošno. To ni zakonodajna zahteva, ampak gre za prosto, voljno željo zavarovalnic, da javno objavijo rezultate stresnih testov. Mislim, da se je postopek že začel. Pred nami je še veliko dela, vendar pa smo videli nekaj zelo dobrih pobud na tem področju. Sedaj pa gremo na zadnji diapozitiv. Gospa predsedojoča, imamo zelo redek primer, kjer računsko sodišče priporoča zvišanje sredstev. gre za nadzorne naloge in samo 14 odstotkov zaposlenih opravlja te naloge, kar pomeni 20 ljudi. To je skoraj enako mm, nič. Če želimo več nadzora, potem moramo temu nameniti dosti več virov, seveda postopoma in seveda mora e, eh, jo pa upravljati delo, ki je primerno njenim nalogam, vendar pa menimo, da mora upraviti več nadzornega dela in to tudi priporočamo. To so naše najpomembnejše ugotovitve. Sodelovali bomo z gospod Kadenbach, ki je poročevalka za to področje. Sedaj pa sem pripravljen na vaše vprašanja, na vaše pripombe in z veseljem vam bom na njih odgovoril. Najlepša hvala za to pomembno poročilo. To je prvo takšno poročilo v zvezi z delom EJOPE. Delo EJOPE je zelo pomembno in vsa takšna poročila so zelo pomembna. Gospa Kanbah, najprej bi se rada zahvalila poročevalcu in računskemu sodišču za poročilo. Tisti, ki me poznajo, veste, da se ukvarjam predvsem s kmetijskimi zadevi. Sedaj sem se prvič lotila tudi zavrvalniškega sektorja. E, zato lahko samo predlagam, da se s tem e, še več in poglobljeno ukvarjamo. Veliko tega nismo vedeli. Ni, te zadeve so pomembne, gre namreč za prihodnost kljub finančni krizi smo videli eh, višjo stopnjo zaupanja v zavarovalniški sistem, kar je dobro tudi v življenska zavarovanja in tako dalje. Rada bi poudarila dvoje, kar ste omenili in to je več zaposlenih in več kadrov v EJOPI. Zanima me, kaj meni komisija, kako lahko Ejopa opravi več nalog eh, s številom zaposlenih, ki jih ima na voljo. 14 odstotkov eh, zaposlenih opravlja nadzorne naloge, to se mi zdi zelo malo, gre nam za 20 oseb, bi lahko premestili zaposlene odkot drugot v ta oddelek na to področje ali bi morali zaposliti dodatne zaposlene. In še drugo področje, kar ste vi tako zelo, zelo lepo imenovali, eh, da jo pa lahko vljudno prosi za več podatkov. EJO pa vemo, da zelo tesno sodeluje z nacionalnimi pristojnimi organi. Iz poročila pa smo ugotovili, da ne dobijo vedno dovolj visoke stopnje sodelovanja strani nacionalnih organov. EU pa lahko odloča tudi, v kakšni meri lahko oceni tudi učinkovitost svojega lastnega dela skupaj z vami. Torej, zanima me, kako bi lahko mi vplivali na to, kako vi menite, lahko jo pa reši to težavo. Omenili ste tudi izboljšanje zakonodaje. Naj razumem to tako, da ne izvajamo obstoječe zakonodaje bolj strogo, ampak vi menite, da bi potrebovali novo, strožje besedilo za to področje. Kakšna pravila potrebujemo, da bi lahko zagotovili neodvisnost tudi v prihodnosti? Toliko za začetek. Najlepša hvala, da ste z nami in da lahko z vami o tem razpravljamo. Najlepša hvala. Pozdravljam gospo Beres iz odbora za gospodarske zadeve. Torej, odbor Ekon je pristojen za to, zato sem jo povabila na to razpravo iz komisije Digifisma gospod Rajen. Najlepša hvala. Skušal bom čisto na kratko podati naše stališče. Nisem zastopnik Jope, ampak delam v komisiji. Veliko ste omenili širši zakonodajni okvir za delovanje Jope in za lahko podam nekaj pripombo v zvezi s tem. Kot prvo ne smemo pozabiti na to, da je JOPA pristojna ne samo za zavarovalniški sektor, ampak tudi za pokojninska zavarovanja, pokojninske sklade in zato tukaj razpravljamo o samo enem delu dela JOPE. JOPA ima več nalog, ki ravno tako zahtevajo veliko virov. Glede dodatnih virov za JOPO. To je odvisno od eh, statuta. V statutu je zapisano, da jih ima 120 zaposlenih, vendar pa imamo tudi nekaj zaposlenih agentov, nacionalne strokovnjake, skupaj jih je 150, ki delujejo na področju zavrnaška in pokojninskih skladov. Aktivnosti so razvoj politik, da svetuje komisiji v zvezi s prihodno zakonodajo. Imamo drugo področje in to je nadzor, kjer dela 20 zaposlenih in potem imamo tretje področje in to je področje finančne stabilnosti. To vključuje poročilo o finančni stabilnosti in tudi stresne teste. Teste ne opravlja teh 20 zaposlenih, ampak imamo za to poseben oddelek glede širšega zakonodajnega okvira za dejavnosti EJOPE. Lahko rečemo, da revizijsko poročilo omenja izvajanje zakonodaje v nadzornih organih eh, in predlog komisije, ki ga je komisija objavila leta 2017. Eh, ta predlog je še v obravnavi. Prav imate, ko pravite, da ta predlog komisije skuša rešiti nekaj vprašanj, ki smo jih danes tudi omenili. Predlaga več pristojnosti za EJOPO, še posebej, ko gre za interne modele, ne predlaga, da bi EJOPA postala vodnika Til ni nadzorni organ, ko gre za te modele, ampak skuša zagotoviti, da dobi zadostne informacije glede internih modelov, da ima pristojnosti za. Izdanje mnen za nacionalne pristojne organe, ko gre za različno tolmačenje In ko gre za doseganje različnih rezultatov, glede stresnih testov, komisija in predlog komisije želi uskladiti pristojnosti EJOP skupaj z pristojnostmi Evropske banč, Evropskega bančnega organa, ki že ima pristojnosti za posamezne stresne teste. Glede bank to za zavarovalnice še ne velja. Naš predlog pa bi omogočil tudi objavo rezultatov stresnih testov, ko gre za posamezne zavarovalnice. Rad bi vas opozoril tudi na to, da predlog komisije spremlja tudi finančno poročilo in finančni izkaz, kar pomeni, da bi s tem lahko omogočili tudi več zaposlenih pri Evropi in s tem bi lahko rešili tudi eh, pomankanje kadrov v Evropi. Rad bi omenil tudi zunaj tega področja. Na področju pokojnin smo dosegli sporazum v trialogu za vse evropski format, kar je naslednji korak na področju nalog EJOPE. E, glede pregleda ESE, e torej Evropskega nadzornega organa, bi rad omenil še zadnji zakonodajni predlog komisije, ki je ravno tako v obravnavi in to so avtomobilska zavarovanja. In na tem področju treba povdariti predvsem čezmejno vprašanje. Veliko takšnih zavarovalnic, ki delujejo čezmejno, je bankrotiralo. To povzroča več težav. Zato naš zadnji zakonodajni predlog vključuje tudi predlagani mehanizem, ki bi posegal, če bi zavarovalnice postale nesolventne, ko gre za čezmejne dejavnosti. V tem primeru drži, da bi ta mehanizem stopil veljavo samo po potrditvi nesolventnosti, ne pa prej, kar seveda krepi sodelovanje, je pa ta mehanizem omejen samo na področje avtomobilskih zavarovanj. Komisija torej skuša preučiti to področje in takšne mehanizme na tem področju. To ste obravnavali tudi v odboru INTA. Če bo ta mehanizem uspešen, bomo premislili tudi glede uvedbe tega mehanizma tudi na druga področja, ko gre za reševanje zavarovalnic v težavah v primeru gospodarskih dejavnosti. Ta predlog pa bomo uporabili zato, da bomo preverili učinkovitost tega mehanizma na tem področju. In še kot zadnje, imamo Regulativni okvir Evropske unije za zavarovalnice imenuje se Solventnost 2. To je najpomembnejša direktiva komisije za področje zavarovalništva, ki daje nadzorne pristojnosti EIOPI. To je nekaj precej novega. V veljavi je že tri leta. Na obsežna revizija je napovedana za leta 2020. Takrat bomo pravili tudi oceno učinka te direktive. Zato je revizijsko poročilo zelo koristen prispevek v tem smislu. Ob koncu leta 2020 bo z verjetno komisija pripravila nov predlog, s katerim bi dopolnili obstoječ režim in obstoječo schema. Zato računamo na vaše mnenje, na vaše stališče in tudi poročilo računskega sodišča, ko bomo opravili to obsežno revizijo leta 2020. Tukaj bi zaključil z veseljem, pa vam odgovorim na vprašanje. Hvala lepa. Dank. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Beres. Merci, merci de, de avoir invité les membres de la Commission économique et monétaire. Hvala lepa, da ste povabili tudi člane odbora za gospodarske in pa monetarne zadeve, kajte mislim, da je zanimivo imeti tudi drugačen vidik na ta vprašanja. Še prav posebej, ker sem soporočevalka skupaj z Otmarjem Karasom za uh, evropski nadzor, še prav posebej za uh, eh, EJOPO. Opravičujem se član računskega sodišča, zato da nisem imela prav veliko časa. Ogledala sem si predstavitev eh, in mislim, da sem razumela temeljni duh te predstavitve. Rada bi spregovorila o dveh točkah. Prva točka se nanaša na interni model, kajti v odboru z ekon se osredotočamo na zmanjšanje tveganja z namenom delitve tveganja. In na bančnem področju smo dosegli precejšnji napredek v tej smeri. Kar pa zadeva zavarovalniški sektor, zelo dobro vemo, da je notranji model, notranji sistem zelo občutljivo vprašanje nacionalni nadzornik najboljše pozna ta sistem. In ker ta sistem najboljše pozna, eh, težko ostro spregovori o specifičnem problemu. In zaradi tega mislim, da imamo tudi tako plašen predlog eh, komisije v zvezi z evropskim nadzornikom. Drugi razlog pa je, da se bi lahko to, kar smo videli na bančnem področju, ponovilo tudi na zavarovalniškem področju. Še bolj eh, se bomo s tem problemom soočali po Brexitu. Eh, videli smo, kar se je, kaj se je zgodilo v ZDA prišlo je do prave vojne zopr ta notranji model. In za uporabo eh, standardne formule. Vendar pa smo evropejci zagovarjali obstoj tega eh, notranjega modela. Ampak podobno se nam bo zgodilo tudi na področju zavarovanja. Kajti v skladu z bazalskim odborom so bile vzpostavljene določene strukture in eh, te veljajo tudi za mednarodni zavarovalniški sistem. Američani eh, so veliko dosegli že v skladu eh, oziroma v okviru dvostranskih pogajanj v zvezi z zakonodajo Solventnost 2. Torej, ogledati si moramo ta notranji model potrebno je zagotoviti določeno varčnost eh, v podjetjih, ampak veliko bolje bi bilo, če bi bilo recimo področje obrambe organizirano na evropski ravni. To bi okrepilo tudi verodostojnost in pa učinkovitost. In še tretji argument, ki se nanaša na ta notranji model. Na notranjem trgu Evropske unije je prav, da lahko vsak, če seveda izpolni pogoje, uporabi ta model. Ampak v majhni državi, z majhnim nadzornim organom, in ne želim nikogar stigmatizirati s tem, ko uporabljam besedico majhen, ampak v majhni državi torej ima nadzorni organ več omejitev. In eh, seveda bi eh, zavarovalniškemu sektorju tudi v majhnih državah eh, koristilo, če bi imel podporo evropske ravni. Ne gre za to, da bi radi nadzorovali notranji model z pomočjo Evropske komisije ali pa EJOPE, ampak gre za to, da vzpostavimo koordinacijo in uh, to je zelo sporno vprašanje v svetu. In še tretja točka, in sedaj bom krajša, da nam ne bom vzela preveč časa. Tukaj gre za čezmejne dejavnosti na zavarovalniškem področju. Gre za svobodno zagotavljanje storitev in za svobodno izbiro ponudnikov. E, in tukaj imamo težave z podjetji poštnimi nabiralniki. Ta podjetja ponujajo e, storitve e, in sicer v določenih državah zgolj z namenom davčnega dumpinga, niti najmanj pa jih ne zanimajo pravice potrošnikov v državi, kjer se te storitve dejansko prodajajo. In veliko je bilo škandalov, ki jih danes proučuje EIOPA in Pogosto eh, ti potrošniki nimajo ustreznih uh, instrumentov za obrambo uh, pred uh, to vrstnimi ponudniki. In skupaj z Otmarjem Karasom, kot sem rekla, sva pripravila poročilo in na ta način želiva zagotoviti boljše zagotavljanje zavarovalniških storitev na notranjem trgu. Toliko torej o vidikih, ki sem jih želela dodati k vaši razpravi. Najlepša hvala. Nihče več ni prosil za besedo. Rajan in uh, potem še predstavnik računskega sodišča. Mm, glede na to, da je spregovorila gospa Beres, bom govoril francosko. Kar zadeva notranji model, eh, Ne morem govoriti o notranjih razpravah eh, Evropskega sveta, razloge za to poznate, ampak seveda razumem argumente, ki ste jih izpostavili vsak zagovarja svoj predlog. V mednarodnih organizacijah, recimo pri eh, mednarodnih eh, zavarovalnih nadzornikih, želijo vzpostaviti mednarodni sistem v skladu z odločitvami bazalskega odbora. vsak eh, zagovarja seveda eh, svoje argumente in v primeru Evrope je to notranji model. Seveda pa sodelujemo z partnericami, kot eh, so recimo ZDA, kar pa zadeva čezmejne storitve. Zelo dobro vemo, da je prišlo do težav, prišlo je do uh, propada določenih zavarovalnic. še prav posebej je šlo tukaj za avtomobilsko zavarovanje. In eh, zaradi tega smo izbrali ravno avtomobilsko zavarovanje za naš prvi predlog. Skušamo urediti to področje in če eh, bo eh, to dobro potekalo, če bo to sprejeto z strani parlamenta in sveta, bi eh, lahko razmislili o tem, da ta mehanizem razširimo tudi na druga eh, področja, ne zgolj na avtomobilsko zavarovanje. Ampak to je torej prvo področje, kjer eh, želimo rešiti ta problem. Ja, zgleda, da je to pravo gradbišče. Sedaj pa predstavnik računskega sodišča, najlepša hvala, gospa predsedujoča člani različnih odborov Evropskega parlamenta so spregovorili in hvala lepa, eh, da so eh, nas načeloma podprli. Eh, ko revizori nadzorujejo dele IOPE in ko ocenjuje zavarovalniške storitve na splošno, se je potrebno zavedati, da pri tem upoštevamo zakonodajo. Eh, tudi solventnost 2. Skušamo analizirati, kako zadeve delujejo. In eh, ena izmed naših ugotovitev je, in eh, sedaj se le ponavljam, da ni nobene ustrezne porazdelitve v spodbud za vse deležnike. In to je problem. Gre za izvajanje obstoječe zakonodaje Evropske unije. Ja, nadstro, uh, eh, ja uh, zakonodajo je potrebno uh, spremeniti in seveda imamo uh, pred seboj tudi predloge Evropske komisije, vendar pa naša naloga ni, da uh, ocenjujemo predloge Evropske uh, komisije. V predlogih Evropskega parlamenta je jasno zarisana usmeritev eh, in eh, sicer, da okrepimo eh, položaj Ejope, tako da bo ta lahko pridobila ustrezne informacije. Gre za neodvisnost Ejope in za okrepitev pristojnosti Ejope. S tem bi rešili veliko težav. Ne sicer vse težave, ampak veliko težav. Neodvisnost Ejope pomeni več pravic in pa neodvisne pristojnosti. In to je spet nekaj, kar bi moralo biti zapisano v evropsko zakonodajo. In o tem bi morali razmisliti. In vidimo, da zakonodaja trenutno ne deluje, vsaj ne na čezmejnem področju. In eh, podan je bil predlog avtomobilskega zavarovanja. Tukaj gre za enotni trg. Eh, avtomobili potujejo eh, po celotni Evropski uniji. Gre za panevropsko vprašanje, ki pa je urejeno na nacionalni ravni ali pa na čezmejni ravni. In to bi morali ustrezno nadzorovati. Sicer bo prišlo do velikih težav. Za običajne državljane, ki vozijo običajne avtomobile. In tukaj lahko gre za zelo eh, bogate ali pa za zelo revne ljudi. Vsi nam reč vozimo avtomobile, torej jasno je, da potrebujemo ustrezne ukrepe. Hvala lepa za pozitiven odziv in veselim se že nadaljnega eh, sodelovanja. Hvala lepa. In še gospa Kadenbach. Najlepša hvala. Dobila sem tudi dodatne vzpodbude strani gospe eh, Beres. Eh, seveda bom tudi to vključila v svoje stališče. S tem smo zaključili se osmo točko dnevnega reda in smo pri deveti točki dnevnega reda. Gre za panoramski pregled prometnega sektorja. Gospod Balko je pristojni član računskega sodišča, ki bo takoj dobil besedo in poročevalko zastopa gospod Celer. Hvala lepa, gospa predsedojoča, za besedo. Gospod poročevalec, gospa predsedujoča, spoštovane članice in pa člani odbora. Rad bi eh, predstavil eh, situacijo na področju prometnega sektorja. Kot veste, eh, prometni sektor neposredno zadeva življenje naših državljanov in je strateški sektor. Zagotavlja približno 11 milijonov delovnih mest in je tudi pomemben mejnik eh, evropske integracije. Zelo dobro vemo, da je prometni sektor ključnega pomena za dobro delovanje notranjega trga. Prometne storitve in pa infrastruktura Eh, morajo izkoristiti gospodarske prednosti evropskih redij in zagotavljati tudi socialno kohezijo. Prometni sektor ima tudi tesne povezave z socialnimi politikami, z politiko zaposlovanja eh, in z politiko dela trga delovne sile. In revizija Evropskega računskega sedišča predstavlja panoramski pregled dejavnosti Evropske unije na eh, specifičnem področju, v tem primeru na področju prometa. Na ta način želimo zagotoviti dostopne informacije vsem deležnikom in eh, na ta način želimo tudi zagotoviti boljšo koordinacijo med državami članicami Evropske unije in pa Evropsko unijo. Na ta način želimo doseči doseganje ciljev Evropske unije, kajti tukaj gre za deljeno pristojnost med Evropsko unijo in državami članicami. Države članice in Evropska unija imajo deljene pristojnosti, vendar pa je financiranje predvsem v pristojnosti držav članic in Evropska unija deluje zgolj kot eh, katalist eh, teh odločitev osredotočamo se na infrastrukturne naložbe in na horizontalne prioritete. Izvedli smo 18 revizij na področju eh, cestnega prometa, železniškega prometa, pomorskega prometa in v skladu z našimi ugotovitvami in pa priporočili V teh revizijah in tudi v skladu z priporočili drugih eh, revizijskih inštitucij smo pripravili ključne instrumente Evropske unije. Pripravili smo tudi študije in upoštevali smo tudi mnenja drugih mednarodnih organizacij. Na ta način smo pripravili ključne izzive, ki se pojavljajo na področju financiranja prometa v Evropski uniji. Ta panoramski pregled eh, je razdeljen na tri dele. Prvi del predstavlja pregled eh, temeljnih ciljev Evropske unije na prometnem sektorju. Govori tudi o financiranju, drugi del govori o trenutni situaciji na ključnih področjih Evropskega prometnega sektorja in tretji del predstavlja horizontalne zadeve in pa ključne izzive. Glede na to, da nimamo veliko časa, se bom v svoji predstavitvi osredotočil na drugi in tretji del. Kar zadeva trenutno situacijo in pa trende na področju prometa, promet eh, narašča in pričakujemo, da bo naraščal tudi v prihodnosti. In tukaj govorim tako o prevozu potnikov, kakor tudi o prevozu tovora. To bo najbrž vodilo v številne izzive za različne oblike prometa in prometni zamaški že predstavljajo velik eh, izziv tako za okolje, kakor tudi za gospodarstvo. In Evropska unija zato nameni kar 140 milijard evrov letno. Cestni prevoz je še zmeraj glavna oblika prevoza za potnike, pa tudi za tovor. Pri tem je izključen pomorski promet in vemo, da je prevoz z avtomobilom temeljna oblika prevoza, ki predstavlja kar 83 odstotkov eh, celotnega prometa v Evropski uniji. V beli knjigi iz leta 2011 smo si zastavili cilj, da bi prenesli 30 odstotkov cestnega prometa na eh, druge eh, oblike prevoza do leta 2030. In da bi zagotovili bolj okolju prijazne oblike prevoza. Kljub temu eh, se je potreba po cestnem prometu tovora povečala in sicer iz 75,1 odstotka v letu 2011 na 76,4 odstotka v letu 2016. V letu 2016 je Evropsko računsko sodišče pripravilo posebno poročilo o prevozu prometa v prevozu tovora v Evropski uniji. In to poročilo je bilo predstavljeno tudi v eh, tem odboru in pa v dveh drugih odborih Evropskega parlamenta. Imeli smo zelo zanimivo in pa koristno izmenjavo mnen in eh, tudi sejo z deležniki pri objavi tega poročila. Primerjali smo izzive, ki se pojavljajo pri prevozu eh, na cestah z izzivi, ki se pojavljajo pri železniškem prevozu tovora. Kaj ti želimo vzpostaviti ustrezne vzpodbude za prenos eh, prevoza na eh, železniške tire? Izkušnje iz Avstralije, ZDA in pa Kitajske kažejo, da bi lahko dosegli boljše rezultate in da bi lahko te oblike prometa predstavljale celo 40 odstotkov prometnega sektorja ali pa še več. Promet eh, ima seveda tudi negativne vidike, povzroča nesreče, izpuste toplogrednih plinov, onesnažuje okolje in povzroča hrup. Zaradi tega Evropska unija proučuje tudi možnost uporabe načela onesnaževalec oziroma ura, uporabnik eh, plačuje ceno prometa. Drugi trend pa je uporaba večmodalnega prometa. To pomeni uporabo različnih oblik prometa tekom prevoza tovora ali pa potnikov. In to je bil eden izmed glavnih ciljev Evropske unije že v preteklih letih. Kljub določenemu napredku, ki smo ga dosegli v zadnjih letih, multimodalni promet še zmeraj ne predstavlja pomembnega odstotka v prometnem sektorju Evropske unije. Nadaljni izziv je inteligentno upravljanje prometnega sektorja. Tukaj gre za digitalni nadzor, eh, recimo železniškega eh, sektorja. Predstavil sem posebno poročilo 13 skozi 2017 eh, ali pa sistem enotnega nadzora neba, gre za sistem Cezar. In komisija je ugotovila, da je uspešna koordinacija uvedbe teh sistemov ključnega pomena za zagotovitev panevropskega večmodalnega in zares integriranega prometnega sistema. Ti sistemi prejemajo podporo v višini 3,1 milijarde evrov iz uh, sklada ERDF in pa iz kohezijskega sklada za obdobje 2007 do 2020 in uh, dodatne 3 milijarde evrov iz eh, instrumenta za povezovanje Evrope. Od leta 2008 poteka tudi modernizacija cestnega prometa v Evropski uniji, ampak zato bi potrebovali še več finančnih sredstev. Glede na uh, Eh, omejena javna sredstva, je potrebna večja udeležba zasebnega sektorja. To je ključnega pomena za napredek na tem področju in to je bila tudi ena izmed glavnih ugotovitev našega posebnega poročila. Kljub velikim ulaganjem tako na nacionalni, kakor tudi na evropski ravni, za zagotavljanje dostopnosti bo potrebno še več storiti, če želimo uresničiti cilje TNT. Potrebno je vzpostaviti povezano prometno infrastrukturo in eh, pristojnost eh, za to je predvsem v rokah držav članic. Vendar pa ima Evropska unija tudi maastrichtske kriterije za države eh, članice, ki določajo tudi odstotek bruto družbenega proizvoda. vendar pa eh, obstajajo tudi dodatne omejitve za države članice zaradi trenutne situacije, kar tudi ogroža izvajanje TNT. Potrebno je zagotoviti več eh, javnih eh, ulaganj tudi v prometno infrastrukturo, vendar pa je konkurenca tudi na tem področju vedno večja. To vpliva na dostopnost infrastrukture ki še zmeraj ni zadostna, še prav posebej v vzhodnoevropskih regijah. Določene države članice imajo še veliko dela. Prosim, da govorite nekoliko počasnejše, kaj te tolmači vam kome sledijo. The TENT mm, e core uh, networks are. Co Ključni koridori so vzpostavljeni ali pa skoraj da vzpostavljeni v določenih državah članicah, medtem ko imajo druge države članice še vedno veliko dela. In zaradi tega še zmeraj obstajajo oska grla in še zmeraj se soočamo z manjkajočimi povezavami. Zaradi tega obstajajo tudi velike ovire pri javnem prevozu, še prav posebej na mejnih prehodih. Proračun za vzdrževanje infrastrukture pogosto tudi ni zadosten in ni v skladu z vedno obsežnejšo infrastrukturo. Poleg tega se naša infrastruktura tudi stara, kar pomeni, da se potrebe po vzdrževanju povečujejo. Cestni promet je najprožnejša oblika prometa. In zaradi tega se je cestni promet najlažje prilagodil eh, novim izzivom in pa spremembam. Še prav posebej širitvi iz 15 na 28 držav članic. Na področju železniškega prometa pa je potrebno storiti več, če želimo poskrbeti za modernizacijo celotnega sistema. Ostajajo tudi izzivi glede odpiranja trga in pa liberalizacije trga, še prav posebej na področju železniškega prometa in na področju uprave železniške oziroma upravljanja železniškega prometa. situacija je neenakomerna v eh, Evropski uniji. Novi ponudniki se srečujejo z diskriminacijo, predvsem, ko gre za dostop do železniške infrastrukture. Tržni stebr četrtega železniškega svežnja bi moral to situacijo popraviti, uveljavo pa bo stopil junija letos. E, tudi evropski zračni promet je še naprej izjemno razdeljen. predstavlja približno e, četrtino e, toplogrednih izpustov in je zato eden izmed glavnih izzivov pri dosegi okoljskih ciljev Evropske unije. Izpusti so se po letu 2014 le še povečevali. Cestni promet je odgovoren za največ izpustov in sicer za 72 odstotkov v letu 2016. V letu 2017 je Evropsko računsko sodišče predstavilo panoramski pregled na temo energije in pa podnebnih sprememb. Vključen je bil tudi obsežen pregled Eh, prometnega sektorja in pa inštitucij Evropske unije, ki se ukvarjajo z znižanjem izpustov toplogrednih plinov v prometnem sektorju. Kot je ugotovila Evropska komisija, je pomembna uspešna koordinacija in trenutno poteka izvajanje panevropskega večmodalnega sistema. Deljena mobilnost eh, se hitro širi in to je trend, ki bo zagotovil učinkovitejši prometni sektor. Vendar pa se pojavljajo tudi izzivi v, eh, poverja, v povezavi z zakonodajnim okvirom pa tudi v povezavi z zagotavljanjem varnosti in pa varnosti podatkov. Novi vzorci mobilnosti predstavljajo dodatne izzive in zaradi tega bodo potrebna sveža ulaganja. Gospa predsedojoča, prekinja gospoda Balka, prosim, da zaključite in prehitri ste za tolmače. V zaključek. Ta panoramski pregled ugotavlja, da je bil dosežen napredek eh, pri razvoju infrastrukture in pri odpiranju notranjega prometnega trga. Dosežen je bil tudi napredek eh, pri dekarbonizaciji, vendar pa naše poročilo opozarja tudi na šest izzivov na prometnem področju. Prvič. Potrebno je določiti dosegljive cilje in jih povezati z ustreznimi finančnimi veri. Drugič, vzpostaviti je potrebno učinkovite instrumente za izvajanje na ravni Evropske unije, tako da bodo odločitve držav članic bolj v skladu z prioritetami Evropske unije. Pri tem je posebno pozornost potrebno zagotavljati koordinaciji z večjimi politikami. Tretjič financiranje Evropske unije je potrebno osredotočiti na tiste eh, investicije, ki so v skladu s prioritetami Evropske unije. Četrčič, zagotoviti je potrebno boljši nadzor nad projekti Evropske unije. Petič, zagotoviti je potrebno ustrezno vzdrževanje infrastrukture v Evropski uniji in zagotoviti je potrebno njeno trajnost. In šestič, zagotoviti je potrebno večji prenos eh, prometa z cest na druge oblike prometa. Najlepša hvala za vašo pozornost in se upravičujem, če sem bil predolg. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Celer. Äh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala lepa gospodu Balku in pa njegovim eh, sodelavcem in sodelavkam. Hvala lepa za to poročilo o optimalnem prometnem sektorju v Evropski uniji. Kateri izzivi nas čakajo? Stališče kolegice Klaudije Šmit je sledeče. Zahvaljuje se Evropskemu računskemu sodišču za to obsežno analizo prometne infrastrukture, ki se financira iz proračuna Evropske unije imamo pet temeljnih nosilcev eh, prometa v Evropski uniji in zaradi tega je še prav posebej pomembno, da imamo ustrezen pregled celotnega področja. Kajti pogosto prejemamo ex ante analize, vendar pa nimamo celotnega panoramskega progleda izgradnja infrastrukture v Evropski uniji eh, poteka različno hitro. Vse skupaj je povezano z razpoložljivostjo sredstev, vendar pa je potrebno zagotoviti dodatno infrastrukturo in boljše povezave, še prav posebej v vzhodni Evropi. Ključna infrastruktura je v določenih državah članicah že skoraj da zaključena, druge države članice pa čaka še veliko dela. Ni prvič, da govorimo o teh razlikah med državami članicami. Dobro se še spominjam drugega posebnega poročila eh, Evropskega računskega sodišča, takrat je šlo za železniški promet. Ne bom govorila o celotnem poročilu, ampak se bom osredotočila na dve priporočili ki eh, najbolje predstavljata obstoječe probleme. Tako pravi gospa Schmidt. Pri izgradni ključne infrastrukture se pogosto ugotavlja, da je zakonodaja preveč zapletena in da bi bilo potrebno načrtovanje izboljšati. Potrebno je poskrbeti za spremembe. Vedno znova slišimo ista pojasnila, Ampak to niso pojasnila, ki jih želi eh, slišati odbor za proračunski nadzor. Sredstva evropskih državljanov je potrebno ustrezno uporabljati. Vendar pa je to težko, kadar se analize ne uporabljajo dovolj pogosto. Klaudija Schmidt eh, je tudi članica v odboru za promet in dobro pozna težave z prevozom eh, tovora in z prenosom prevoza tovora iz eh, cest na železnice. Včasih gre tukaj tudi za izmišljene probleme. Problematično se mi zdi, da se tukaj pogosto prepuščamo vplivu eh, zagovornikov posameznih interesov, namesto da bi sledili interesom Evropske unije kot celote. Gospod eh, Balko eh, sicer v svojem poročilu ni specifično govoril o hitrih železniških povezavah. Te so izgrajene pogosto na nacionalni ravni, pomankljivosti pa obstajajo na čezmejnem področju, kot je v splošnem dejal tudi gospod Balko. Zato ni ustreznih uspodbud eh, in pogosto niso izgrajene trase v dolžini 15 do 20 eh, km. eno izmed velikih eh, prometnih podjetij je dejalo, da se eh, velika večina tovora prevaža eh, po zraku, eh, po cestah, le majhen odstotek pa po eh, železniških tirih. Konkurenco je potrebno uspodbujati. Evropska komisija pa mora poskrbeti za spremembe z sredstvi evropskih davkoplačevalcev moramo doseči več, vendar se prepogosto prepuščamo interesom posameznikov pri izvajanju programov. Države članice pogosto razmišljajo nacionalno, namesto da bi upoštevale evropske interese. Sedaj pa bi še jaz rad nekaj dodal. Kako komisija ocenjuje prizadevanja, ki niso v pristojnosti Evropske unije oziroma ki so izven vpliva Evropske unije, predvsem, ko gre eh, recimo za izgradnjo svilene poti Kitajske. Tukaj gre eh, za kitajska vlaganja v celoti ali pa deloma in poleg tega je tukaj železniška povezava eh, Beograd-Budimpešta, sledile naj bi druge železniške povezave. Eh, Kitajci so namreč zelo aktivni, kako je eh, to usklajeno z evropskimi načrti. Glede tega je poročilo Evropskega računskega sodišča še premedsej pomankljivo. Najlepša hvala, kolegica Jala Sender. Najlepša hvala. Eh, gospa predsedujoča, najlepša hvala gospodu Balku za ta panoramski pregled, da smo dobili pregled nad tem, kaj se dogaja v prometnem sektorju. Zelo težko je namreč dobiti ažurna poročila v zvezi z najnovejšimi izzivi. Rada bi prosila, da nam razloži kaj več od tega, kakšni so razlogi za izzive in težave. To je seveda zanimivo za odbor za transport, vendar pa ne za naš odbor. Zanima me, kako je računsko sodišče ocenilo učinkovitost in smotrnost uporabe sredstev. Kot veste, imamo ogromno sredstev, ki jih namenja Evropska unija za gradnjo infrastrukture, za opravljanje storitev kajti pri zadnjih razpisih CEFA smo videli zelo veliko projektov za izboljšanje storitev, ne samo za infrastrukturo. Treba jo povezati namreč oboje. Rada bi vas vprašala, če ste opravili pregled eh, sredstev in oblik sredstev. Govorite veliko krat o subvencijah, imamo pa tudi strukturna sredstva, kohezijska sredstva, sredstva eh, orodje za povezovanje Evrope, imamo finančna orodja, kot je Junckerjev načrt in tako dalje. Zanima me, kaj vi menite o različnih mehanizmih. drži, da imamo težavo prometnih zamaškov, da imamo čezmejne težave, še posebej pri železnici. In zanima me, če je računsko sodišče ocenilo izvajanje zakonodaje, ki jih je sprejela komisija, zato da bi premostili težavo čez eh, mejnega prometa. In še za konec. Omenili ste kitajski problem in želela bi, da bi bili tudi samokritični, zakaj prihajajo Kitajci, zaradi tega, ker evropska podjetja predstavijo nemogoče projekte. Ne gre samo za stroške dela, ampak tudi za vprašanje patriotizma. Kajti, če ne bi dali prednost, nam bi verjetno Kitajci opravili vse. V tem smislu so bolj evropejski od nas samih. V imenu Evropske komisije, gospod Ojzes, prosim. Spoštovana gospa predsedujoča, dragi poslanci, gospod Balko, v začetku leta dovolite, da eh, vam zaželim vse najboljše v letu 2019 in upam, da bodo eh, poročila, ki bodo tukaj obravnavana, koristna v tem eh, tako zelo pomembnem letu za Evropski parlament. Na ta način se bomo lahko borili za to, za kar se zauzemamo rad bi predstavil stališče Evropske komisije. Ta panoramski pregled eh, zelo dobro kaže, eh, kaj eh, je počelo Evropsko računsko sodišče na prometnem sektorju v preteklem letu. Seveda se zavedamo izzivov, s katerimi se srečuje prometni sektor in podali smo številne predloge in moja želja za letošnje leto je, da bi eh, ta parlament obravnaval številne predloge, ki smo jih podali in tudi številne pomembne proračinske predloge na tem področju. Naj spregovorim o določenih podrobnostih in odgovorim na določena vprašanja gospe Šmit in gospoda Celerja, pa tudi gospe Ajale Sender. Po eni strani moram reči, da si močno prizadevamo na različnih področjih, ki se oziroma na različnih eh, predlogih, ki se osredotočajo na energetski sektor, na prometni sektor, želimo zagotoviti mobilnost z nizkimi izpusti in podali smo predloge v okviru treh svežnjev mobilnosti. Eh, Europe on the Move eh, je prvi svežen, tukaj želimo zagotoviti mobilnost za vse. In svežen vključuje predloge za znižanje emisij CO2, pa tudi druge predloge za uspodbujanje, uspostavljanje mreže TNT, pa tudi ukrepe za eh, kombiniran promet. To je le nekaj predlogov, ki smo jih podali. Mislim, eh, da eh, ima Evropska unija oziroma Evropska komisija zelo visoke ambicije na tem področju in da se tega zaveda tudi Evropski parlament. Poleg tega smo podali tudi predloge za ulaganja v infrastrukturo in eh, nov predlog za instrument Povežimo Evropo, gre za instrument eh, druge generacije, temelji na zelo jasni politiki iz leta 2014 mislim, eh, da eh, smo počasi na poti k doseganju rezultatov in kot je ugotovilo računsko sodišče oziroma gospod eh, Balko, kar nekaj časa traja, preden uvedeš ERMTS e ali pa Cezar, torej preden uvedeš evropske koordinacijske sisteme in preden lahko izkoreniniš oska grla v Evropski uniji nimamo veliko eh, časa, da uresničimo te projekte. Po številnih letih eh, smo sedaj v situaciji, kot je urisal gospod Balko. Ali smo sedaj na boljši poti, da dosežemo cilje, gospod Celer? Ja, mislim, da. Instrument Povežimo Evropo je prvi zagotovil eh, sredstva za centraliziran instrument, ki je namenjen povsem okolju prijaznem oblikam prometa. Eh, zaradi tega tudi ne bo zagotovljenih eh, sredstev za cestni promet. Prvič smo se tudi zelo jasno osredotočili na kohezijske države. Kajti trenutni instrument Povežimo Evropo vsebuje dve ovojnici. Prvo ovojnico, ki je namenjena vsem državam članicam in pa drugo ovojnico, ki je namenjena kohezijskim državam. In eh, to pomeni zelo veliko spremembo v primerjavi z preteklostjo. Kajti eh, zaradi tega eh, se financiranje osredotoča predvsem na čezmejne eh, projekte, recimo, če se ogledamo Bolgarijo, Romunijo, Polsko in tako naprej. V teh državah gre za osredotočanje na tiste projekte, ki jih bodo te države najtežje izvedle. Uh, ampak eh, nikakor ne popuščamo, kaj ti gre za pristop, uh, uporabite sredstva ali pa jih izgubite in v primeru, da cilji ne bodo doseženi, bomo zahtevali povračilo sredstev. Želimo pa iti še korak naprej in zagotoviti sredstva v ovojnici za kohezijske države, Eh, v okviru partnerskih sporazumov med posameznimi državami. Gre za zelo kontroverzen pristop, ampak želimo se zadev lotiti drugače kot v preteklosti. Mislim, da smo bili razmeroma uspešni pri izvajanju projektov, vendar pa nas čaka še dolga pot. Recimo, če si ogledamo baltske države. Tukaj smo eh, šele eh, v obdobju eh, javnih razpisov in do leta 2025-2026 se to obdobje ne bo zaključilo, potrebujemo pa vaše, vašo podporo. Tako da pri naslednjem panoramskem pregledu računskega sodišča ne bomo rekli, da smo proučili to poročilo, ampak da te cilje tudi dosegamo. Želim si, da bi lahko rekli, da je bilo to poročilo upoštevano in da je vodilo do konkretnih rezultatov prvič. To zares želimo kot Evropska komisija in zato si prizadevamo. To pa seveda vključuje tudi vidike, ki ste jih omenili vi. Potrebujemo jasno zasnovo za vsak projekt. Glede na to, eh, da eh, so kriteriji eh, zelo eh, strogi, mislim, da bo prišlo eh, tudi do prenosa prometa z cest na druge nosilce. Ali lahko dosežemo ta prenos, če pa je toliko tovornjakov, ki prečkajo Alpe? Ja, mislim, da lahko to dosežemo, ampak to se ne bo zgodilo pred letom 2027. Takrat bo tunel izgrajen. In upam, da bo prišlo do tega prenosa. Kitajska vlaganja, ja, eh, do teh vlaganj zares eh, prihaja. Eh, vidimo projekt Budimpešta-Belgrad. Zaenkrat še sicer ni prišlo do izvedbe konkretnih del, ampak imamo ta projekt, ko rekot obljubo, ki naj bi bila uresničena z kitajskimi sredstvi. In seveda si eh, Evropska komisija natančno ogleduje celotno situacijo, eh, opazujemo, ali je vse skupaj v skladu z eh, Evropskim akijom, kajti spoštovati je potrebno okoljsko pravo, zakonodajo na področju javnih razpisov, javnih naročil in tako naprej. Dejansko smo prepričani, da imamo zelo jasna načela in eh, da nam bo uspelo izvesti eh, to eh, novo politiko in sicer z zakonodajnimi svežnji in tudi z ustreznimi ulaganji. Tako da bomo zares imeli alternative in da se ne bomo sredotočali predvsem na cestni in pa zračni promet, kot ste recimo omenili vi in Citirali ste primer DHL. Kar zadeva kitajska eh, podjetja, se strinjamo z vami. Biti moramo previdni in skupaj z Evropskim računskim sodiščem eh, smo si ogledali tudi eh, finančna sredstva, ki so bila dana na voljo. Še zmeraj sledimo tudi priporočilom iz prejšnjih poročil Evropskega računskega sodišča, ta panoramski pregled pa uh, pri tem predstavlja dobro spodbudo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod Balko, na kratko, prosim. Preden odgovorim, gospe Ajali Sender, naj se upravičim. Iz časovnih omejitev sem se v svoje predstavitve osredotočil zgolj na drugi in tretji del, ampak prvi del predstavlja pregled eh, glavnih ciljev Evropske unije – govori pa tudi o financiranju. In če si ogledamo bolj konkretno eh, člena 17 in 45, eh, ta podrobneje govorita o razpoložljivosti sredstev, o zastavljenih ciljih in tako naprej gre tudi eh, za eh, obdobje 2007 do 2020, eh, za Marko Polo, za instrument Povežemo Evropo, za obzorje 2020 eh, in številne druge instrumente. Veliko je številk, eh, ki natančno pojasnjujejo, eh, kaj eh, se dejansko dogaja z temi ulaganji. in tudi na strani 39 in sicer v členu 72 je zapisano, da se je potrebno osredotočiti na projekte z najvišjo dodano vrednostjo v Evropski uniji. Imamo pa tudi konkretna poročila za vse posamezne sklade. Rekl sem, da smo pripravili 13 posebnih poročil za področje prometa v preteklih letih in uh, v teh poročilih je bolj konkretno zapisano, kako natančno poteka financiranje. Tukaj pa gre za panoramski pregled. Najlepša hvala. Hvala lepa, kolega eh, Celer. Lahko čisto na kratko spregovori za konec te razprave. Hvala lepa. Tudi za to področje je poročevalka moja kolegica Klaudija Šmit, ki me je prosila za to, da preberem eh, njeno mnenje. Ne, najprej zaključimo točko 9, potem bomo začeli sa točko 10. Ali imate še kakšne prepombe v zvezi s sedanjo točko? Ne, no, kot je dejala komisija, imamo zelo razumno načrtovanje, imamo tudi eh, omrežje TNT, imamo eh, potrebno pravno podlago, ki je povsem pripravljena. In upam, da se bo to, kar je omenila Evropska komisija, odražalo tudi na eh, odločitvah o državah članicah, da bo prevladal patriotizem in da bomo prišli do razumne izgradnje eh, eh, prometnega omrežja, predvsem kar se tiče železniškega omrežja. Še vedno upamo, da do Brexita ne bo prišlo, če pa bo Združeno kraljestvo res izstopilo. Potem bomo videli, kaj eh, to pomenijo razumne eh, prometne povezave oziroma kaj pomeni takšne razumne prometne povezave prekiniti in kakšne posledice bo to prineslo za gospodarstvo in za mobilnost ljudi. In morda bomo takrat vendarle začeli razmišljati o tem, da bi morali zagotavljati eh, ravno nasprotno, namreč to, eh, kar je dejalo tudi sodišče, namreč da bi morali eh, vzpostaviti povezani prometni sistem in ga tudi izkoristiti in upanje umre zadnje. Hvala lepa, sedaj pa je na vrsti zadnja točka dnevnega reda, posebno poročilo računskega sodišča, potniki ki se morajo še vedno boriti za pravice. Georg Pufan. Gospa predsedajoča, gospe in gospodje, člani odbora za proračunski nadzor, gospe in gospodje, najprej bi vam rad zaželel srečno novo leto 2019. Veselje mi je, da vam lahko predstavim posebno poročilo številka 30 skozi 2018 računskega sodišča, ki se imenuje pravice Evropske, mm, Evropske unije, pravice potnikov, ki jih je več, vendar pa jih težko um, uresničijo naši potniki. Evropska unija je sprejela več zakonodajnih aktov za potnike v letalskem, cestnem, morskem in vodnem prometu. Treba je spostaviti izzive z s katerimi se soočamo na področju uveljavljanja pravic potnikov. Rad bi vam omenil tri največje izzive in vam predstavil najpomnejša poročila, ki smo jih zabeležili v našem poročilu. Najprej bi rad povdaril, da smo delo opravili na podlagi desetih temeljnih pravic potnikov, med katerimi pravica do informacij um, in uh, tudi prejemek očkodnine. Ugotovili smo, da je uveljavljanje pravic zelo razumljiko glede na vrsto transportnega sredstva. Veliko krat pravice niso najbolj jasne in veliko krat je zelo težko doseči uveljavljanje pravic. Naprimer, pravica do odškodnine ni zelo jasno opredeljena v uredbi. Izvajalci, prevozniki so tisti, ki se odločijo, kakšno odškodnino bo prejel potnik. potniki ne morejo natančno oceniti situacije in kakšne pravice imajo mm, glede na situacijo. Naše poročilo kaže, da je osveščanje okrog 40 odstotno, torej podobno tisti stopni, ki so me ugotovili pred štirimi leti. Kompleksnost tega okvira je pripeljala do tega, da se je pojavilo ogromno agencij za uveljavljanje pravic in zunaj sodno reševanje sporov. Rad bi povdaril, kako zelo malo je transparentnosti glede pravic potnikov. Potniki nimajo dostopa do informacij glede razlogov za zamudo, um, za prevoz, odgovornosti za prevoz oziroma glede odškodnine, ki jih bodo dobili zaradi zamude ali prekinitve prevoza. Nažalost, To velja tudi za postopke, ki jih morajo sprožiti nacionalni organi. Glede očkodnin, veliko krat vidimo, da se potnike obravnava različno. V poročilu smo ugotovili veliko primerov neenake obravnave. Pripravili smo pet različnih priporočil za komisijo in z veseljem vam lahko potrdim, da smo se lotili teh priporočil. Najprej smo analizirali deset temeljnih pravic potnikov, ki so zaščitene v štirih načinih prevoznih, prevoznega sredstva in želeli bi odpraviti razlike, priporočamo komisiji, da znova objavi smernice glede minimalnih standardov za informiranje potnikov, ko pride do prekinitve njihovega prevoza. In eh, tudi, ko gre za preusmirjanje v ključno z možnostjo uporabe drugega prevoznika. Poleg tega pozivamo komisijo, da sodeluje z nacionalnimi organi glede izvajanja kampanj osveščenja, zato da bi stopnjo seznanjenosti lahko dvignili nad 40 odstotkov. Četrto priporočilo obravnava vprašanje pomankanja transparentnosti. Pozivamo komisijo, da vzpostavi minimalne standarde za uvedbo transparentnosti. Sedanji sistem ne ponuja nobene pomoči za potnike, ko gre za prekenitev eh, prevoza, niti ne določa očkodnine, kar ni zadovoljivo za nikogar. Predlagamo torej, da bi uvedli minimalno namestilo 40 eh, evrov za letalske potnike in manj za druge vrste prevoza. Treba je to odplačati v 48 urah po prekinitvi. Tako bi lahko nacionalni organi, ki so pristojni za izvajanje pravic in za nadzor nad prevozniki, to sprožili. Če prevoznik prizna, da gre za napako na njihove strani, predlagamo, da se samodejno sproži plačilo odškodnin. Pozivamo komisijo, da predstavi različne predloge, da bi razumeli pristojnosti nacionalnih organov glede na izvajanje pravic, na dostop glede dostopa do informacij in da dobi mandat za to, da dobi popoln pregled glede izvanja pravic potnikov. Najlepša hvala za pozornost. Sem vam na voljo za odgovore na vaše vprašanje. Hvala lepa, eh, gospod Pufan, se zdaj pa dobi eh, besedo gospod Cela. Hvala lepa. Hvala lepa. Znova bom prebral stališče svoje kolegice Klaudije Šmit. Najprej eh, bi se rad zahvalil za to posebno poročilo gospodu Pufanu in pa sodelavcem Evropskega računskega sodišča. Število potnikov se je izredno dvignilo v zadnjih eh, dveh desetletjih in zato um, predstavlja to resnični menik, da smo sedaj opredelili pravice potnikov. Eh, seveda je treba opredeliti, katere, eh, v katerih primerjih eh, pride lahko do očkodnine. Ampak eh, lahko se določbe uredb različno tolmačijo. Naprimer, eh, sledeče eh, izraze podpora, informacije, eh, pomoč pogoji za eh, nadaljne potovanje. Vsi eh, ti pojmi v predlogih niso dovolj opredeljeni in to ovira potnike pri tem, da bi takoj začeli izvajati svoje pravice. Poleg tega veljajo številne omejitve pristojn, pri pristojnostih nacionalnih organov. Poleg tega eh, so izjeme, obstajajo tudi številne izjeme. Kolegica Šmit je sicer do komisije izredno, eh, navadno izredno eh, kritična, ampak rada bi pozitivno povdarila sredeče. Eh, izvajanje nadzora Evropske komisije potnikov je prispevalo k temu, da so uredbe jasnejše. Treba pa je pripomniti to, da komisija nima mandata za izvajanje nadzora pravic potnikov in zato tudi ni harmoničnega pristopa. Evropska komisija torej ta hip eh, nima mandata za to. In uh, sama se strinjam sa priporočilom sodišča. Uh, naj postavim sledeče vprašanje. Kako vidi Evropska komisija možnosti za to, da bodo pravice po spremembi uredb boljše, ali se bodo te pravice bolje izvajale in ali se bo mandat Evropske komisije razširil tako, da bo lahko nadzirala nacionalne organe za to, da bodo dobila pregled nad stanjem izvajanja in kakšne možnosti obstajajo, če ne bi razširili mandata Evropske komisije za to, da bi pravice potnikov kljub vsemu izboljšali. Hvala lepa. Gospod Reuters, izvolite. Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci, gospod Pufan. Prisežno se vam zahvaljujem za to poročilo. Komisija si je je seveda ozela na znanje to poročilo in je sprejela priporočila. Rad bi nakratko povdaril sledeče. Evropska unija je ta hip edini kraj na svetu, eh, ki zagotavlja eh, pravice potnikov za vse načine prometa. Poleg tega smo posodobili, posodobili tudi uredbe, eh, ki vsebojajo pravice potnikov iz leta 2013 in iz leta 2017. Eh, radi bi pozvali svet in pa Evropski parlament naj ukrepata oziroma naj eh, delata na teh dveh predlogih, ki bosta prispevala k temu, da bomo eh, izvajali priporočila sodišča. Sedaj bi se rad ozval na komentarje in pa vprašanja kolegice Schmidt. Za nas je revizija seveda priložnost, predvsem zato, da bi zagotovili eh, pravo zaščito eh, potnikov in pa da bi uvedli tudi poenostavitev zapletenih mehanizmov, in pa da bi ob koncu eh, tudi eh, spravili industrijo in potnike, kadar je to potrebno. In eh, to zagotavljamo preko dveh prej omenjenih predlogov, ki sta v postopku soodločanja. Torej tukaj imamo uredbo iz leta 2013. Ta ne velja že nekaj let, ampak upam, da bomo to lahko ponovno aktivirali. In potem imamo tukaj še uredbo o potniških pravicah. Upam, da bo parlament delal na tem, upam, da bomo to hitro dobili in um, to velja tudi za poročilo. Rad bi se odzval uh, še na to, kar uh, je dejal gospod Celer. Leta 2019 bomo objavili študijo, ki bo uh, sledila temu poročilu. Pogledali se bomo, ali lahko konsolidiramo pravice potnikov na takšen način, kot to predstavlja poročilo. Mi bi si želeli okrepiti pravice, radi bi si ogledali tudi učinkovitost pravic potnikov v srednjem in dolgoročnem obdobju, potem pa bi radi zagotovili tudi pravilne eh, opredelitve in pa radi bi se odzvali na izzive, ki jih omenja v zvezi s tem sodišče. Torej, to poročilo je za nas nekaj pozitivnega in. Uh, radi bi pohvalili eh, eh, računsko sodišče za izredno dobro poročilo. Hvala lepa. Hvala lepa. Eh, za konec dobi še enkrat besedo gospod Pufan. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Upam, da bi lahko razširili mandat komisije v prihodnosti ta revizija predstavlja dobro priložnost za to, da bi izboljšali nove uredbe in da bi dosegli visoko stopnjo pravic potnikov tudi v železniškem prometu. Tesno smo sodelovali s Evropsko komisijo tudi sam sem veliko krat potnik in veliko krat moram spremeniti let, veliko krat to ni lahko. Okrog božiča je prišlo do motenj v prometu in soočiti sem se moral s takšnimi težavami. Če imate najprej čezoceanski let in če ga zamudite, nimate nobenih možnosti, da bi pravočasno prileteli v ZDA, naprimer. velikokrat je lažje um, se odpeljati kar z avtom v Frankfurt in tam poiskati let, ki nas bo pripeljal pravočasno na cilj. Hvala lepa, vsi smo žrtve. No, prepričana sem, da če bi tukaj izvedli majhno anketo, bi slišali sledeče zgodbe, ja, na poti na Slovaško in potem nazaj in tako naprej. Tudi sama nisem dobila nobenih povezav in tako naprej. Gospod Celer, za zaključek. Hvala lepa, gospod predsedojoča, z vami se lahko samo strinjam. Tudi sam potujem zelo veliko in tudi sam sem že izbral to vrstne izkušnje. Kot je eh, povedala že Evropska komisija, je pred nami posebno leto, volivno leto in ljudje se sprašujejo, zakaj jim koristi Evropska unija. Eh, okrepitev eh, pravic eh, letalskih in pa drugih potnikov je nekaj, kar se premalo omenja. Vse te pravice je zagotovila Evropska unija. Seveda bi lahko zadeve še izboljšali in k sreči je Računsko sodišče to poudarilo in Evropska komisija se s tem strinja. Torej upam, da bodo lahko potniki še bolje um, uresničevali svoje pravice in upam, da bomo to uh, znali pozitivno predstavljati tudi v tem volivnem letu. Eh, hvala, leta, hvala lepa, sedaj pa smo eh, pri koncu dnevnega reda. Pred nami je samo še 11. točka razno, nihče ne želi nič pripomniti. Naj vam povem še samo, kdaj so termini za naslednje seje. 21. januar tukaj v Bruslju od 15. do 18.30. Do takrat pa vam eh, želim vse dobro in hvala lepa za vašo udeležbo. Seja je zaključena.